žal ne bom mogel biti prisoten in se gospodu Gajarju že onaprej zahvaljujem za to, ker bo predsedoval na mesto mene skupaj z gospodom Albertom Galtierjem. Kolegice in kolegi, začenjamo sestanek. Najprej vam želim povedati, kakšne odločitve smo sprejeli na sestanku koordinatorjev. Najprej odločili smo se, da ne bomo predstavili poročila na lastno pobudo eh, eh, predlogo eh, za sklep sveta za odbor EMPL. Gre za, za izvedanje za iz, izvajanje instrumenta za mikrofinanciranje v obdobju 2013 razdelili smo poročila Financing for Development. To bo dobil gospod Charles Gerns od ALDE in potem je tu še mnenje na predlog uredbe e, ki se nanaša na zaposlovanje mladih, pobudo za zaposlovanje mladih. ALDE bo pripravila poročilo na podlagi člena 53+, in tukaj prisotni bo poročal. Potem poročilo European Structure Investment Funds and Sound Economic Governance Guidance for the Implementation of Article 23. Skupne uredbe, to je skupina ELS, ELS, ki bo pripravila to poročilo in ki nam bo povedala, kdo bo poročevalec v naslednjih dneh. Potem se stane koordinatorjev 11. februarja e, o organizaciji seminarja 31. marca in potrdili smo e, seznam zunanjih govorcev, moderatorjev in tistih, ki bodo govorili v vsaki e, skupini oziroma v vsaki delavnici. Kar pa zadeva našo misijo v Ukrajini, 17. Eh, in 18. marca, to skupino sestavljajo trije čl člani skupine ELS, dva SD in en čl eh, član iz skupine ALDE. Kar pa zadeva javne razprave. Poleg skupnih javnih razprav, ki so že bile sprejete, Tu mislim zlasti na javno razpravo v okviru skupine Budk CD na, na temo varnostne in obramne politike. E, ta, to razprava je bila 21. januarja, no poleg tega bo skupno javna razprava Budč Ekon v zvezi z Evropskim skladom za e, strateško investiranje. To bo 2. marca, se pravi naslednji ponedeljek in potem še skupno raz, eh, javna razprava eh, o lastnih sredstvih odborov budget in eh, budget control 5. maja, torej proračun in proračunski nadzor. Potem bodo pa še druge javne razprave. Te druge javne razprave bodo potekale v toku letošnjega leta zlasti o plačilnem ciklusu in evropskem proračunu pred, o predfinanciranju, o predplačilih, o končnih poplačilih in sedaj moramo razmisliti, kako eh, organizirati te plačilne verige in kakšni so postopki. Eh, kmalo bomo določili datum za to razpravo. Kar pa zadeva te, eh, temo EU in eh, majhna in srednja podjetja, tu moramo eh, postaviti eh, sliko, tako da bomo videli, kako se bo, pote, eh, kako se bo uporabljal eh, proračun. In ta javna razprava bo v začetku leta 2016. Potem koledar sestankov koordinatorjev v prvem poletju eh, letošnjega leta je bil potrjen, pa tudi koledar za različne faze potrditve osnutka proračuna za leto 2016. Za 2016 so koordinatorji potrdili tudi koledar, ki ga predlaga poračevalec Jose Fernandez. Kaj pa zadeja? Eh, revizijo večletnega okvira 2014-2020. Tu smo se dogovorili, da bomo imeli poročilo o potrditvi te ureditve, report on the consent, in politično sporočilo bomo dobili takrat, ko bomo preučili in glasovali o rebalansu proračuna. Prva faza. Naložbeni načrt 2021-2027. Koordinatori so potrdili koledar ali datume za različne sestanke. Ti datumi so dobili dogovorjeni skupaj z odborom Ekon. To je zelo zahteven koledar, kar pa zadeva plačila. Koordinatori so se odločili, da bodo ustanovili ad hoc skupino. Ta skupina bo pripravila in se pogajala o na, na črto uh, poplačil neplačanih uh, računov. V tej skupini bodo generalni poročevalci odgovorni za proračun 2014, 2015, 2016 in vaš, prezident, vaš eh, predsednik bo sedel za njimi. Sestanek 23. februarja se je osredotočal na Evropski parlamentarni teden in koordinatorji so naročili eh, vašemu predsedniku, da se pogovori z eh, predsednikoma eh, odborov Apple in Econ o tem tednu. In letos sem evropski poslanec, prej sem bil nacionalni in na podlagi teh izkušenj lahko rečem, da moramo Eh, kaj spremeniti v okviru tega parlamentarnega tedna, če želimo, da bo ostal mini zasedanja. Imeli smo razpravo in rečeno je bilo, da moramo vseeno glasovati tudi tukaj v Bruslu, kajti nekaj eh, dosjejev je takih, da je treba v njih glasovati v Bruslu, če, želi, eh, če želimo spoštovati roke. Prosimo tudi, da eh, vodje delegacij eh, se o tem pogovorijo s svojimi skupinami, kajti če ne bomo imeli teh mini zasedanj v Bruslu, bomo izgubljali čas in Evropo bodo spet obtoževali, da je preveč nedejavna. Toliko sem vam začel, želel povedati na začetku tega sestanka. E, dobili ste zapisnik seje 5. februarja, ima kdo kakšno pripombo, ne s tem je zapisnik potrjen. Nous en venons au point 4. Prehajamo na četrto točko in na podlagi 59. člena poslovnika pripravljamo zakonodajno resolucijo, ki vsebuje samo en stavek, namreč, da parlament eh, ali podpira ali zavrača eh, predlog ali pa bo vložil spremembe. Eh, Eh, naj vas opomnim, da skladno s poslovnikom bodo predlogi sprememb eh, možni samo, če jih bo ložil poročevalec na celotno resolucijo. Zdaj pa dajem besedo kar poročevalki, gospe Toma. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dejansko sva skupaj z gospodom Olbrihtom soporočevalca. Gospoda Olbrihta žal danes ni tu, ampak eh, oba se v celoti strinjava. Naj vas opomnim na to, kakšen je kontekst. Zelo pozno je bil sprejet večletni finančni okvir in eh, z njim povezani pravni akti, zato programa ni bilo mogoče sprejeti v letu 2014 in nismo bili dovolj daleč v postopku, da bi lahko izvedli postopek skladno s 13. členom akta o financiranju. Zato je bilo potrebno spremeniti platformo, da ne bi izgubili zneskov eh, skladno s členom 19, kajti sredstva, ki so bila na, namenjena za leto 2014, smo torej lahko prenesli na prihodnja leta. Eh, Potrebno je razlikovati z, med sredstvi iz 13. člena, eh, kjer ni, niso stvari vezane na večletni finančni okvir, ker se tu uporablja prožnost, ki jo vsebuje finančna uredba in pa med sredstvi, ki se prenašajo zato, ker niso bila ustrezno izkoriščena z vedika programa in v takih primerjih je potrebno spremeniti večletni finančni okvir. Gre za povsem tehničen proces, ne gre za revizijo finančnega okvira. Eh, zaradi kakšnih eh, posebnih zahtev ali sprememb po volitvah. Skratka, revizija se nanaša na vsa sredstva eh, iz različnih skladov za ribištvo, za priseljevanje, za eh, notranjo varnost, pobuda za zaposlovanje mladih, razvoj podeželja vsi ti skladi so vključeni in v enaki meri so prizadete vse države članice. Nobena država članica ni izključena iz te revizije. To predstavlja približno 50 odstotkov eh, celotnega zneska, skratka gre vendarle za pomemben projekt. Naj vas opomnim še za nekaj od zadnjega srečanja oziroma zasedanja našega odbora se je do tega vprašanja opredelil tudi svet. Potrebno je bilo soglasje v svetu za to, da se ta revizija lahko izvede. Svet Ekofin februarja je izrazil svoje strinjanje s to revizijo, imamo pa tudi dve izjavi komisije in pa eno izjavo petih držav članic, ki je priložena resoluciji. mi predlagamo, da bi izkoristili vse možnosti prožnosti, eh, zlasti zgornjo mejo, za eh, to, da bi izkoristili neporabljena sredstva iz eh, prejšnjega leta. In izjava komisije pravi, da bi ta sredstva porabili še konca, pred koncem leto, leta za boljše izvajanje načrtov za obdobje 2014-2020. Italija, Grčija, eh, Španija in druge države so torej pozvane, da eh, pripravijo ustrezne projekte v prihodnjih letih. Eh, zato da se bodo sredstva vendarle lahko porabila. To eh, nam zdaj omogoča, da eh, napredujemo še hitreje, kot je bilo predvideno v prvotni časovnici. In predlagali smo, da bi, zato, da bi se izognili morbitnim težavam pri načrtovanju, vendarle ostali pri prvotni časovnici tudi zaradi eh, načrtovanih sestankov našega odbora. Najlepša hvala, gospa Toma. Torej, 11. marca je rok za vložitev pred, predlogov sprememb. 1. aprila bomo razpravljali o amandmajih in uh, o njih glasovali, če, če amandmaji bodo. In potem bo verjetno eh, glasovanje potekalo na mini plenarnem zasedanju, da ne bi izgubili, izgubljali časa. Želi kdo besedo? Ne. Potem gremo na peto točko. Gospod Kristos je poročevalec, gre pa za uporabo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in za eh, zadevo Atika Broadcasting. Najlepša hvala. Gre za predlog, ki bi ga po mojem mnenju morali podpreti. Gre za pobudo grške vlade in Evropske komisije. Samo trenutek, pravi predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik. Prosil sem za besedo, ker bi v zvezi s poročilom, ki smo ga slišali in za katerega se zahvaljujem, E, in je bilo zelo izčrpno, ampak vendarle bi v zvezi s tem še zastavil vprašanje glede prenosov. Pred nedavnim smo se s tem zelo uh, intenzivno ukvarjali. Govorili smo o tem, da imamo zelo velik delež neplačanih računov. Uh, in če bomo zdaj enostavno prenašali sredstva, ki niso bila izkoriščena na področju odobritev za prevzem obveznosti, potem se bo verjetno zgodilo, da do konca leta ne bomo imeli samo enakih težav kot zdaj, ampak še večje težave zaradi neplačanih računov. In eh, mislim, da ne moramo kar iti naprej z dnevnim redom in govoriti o tem, kot da je zgolj nek tehnični postopek mislim da se moramo tu lotiti tudi vprašanja naših neplačanih računov. Eh, ja, imamo eh, posebno delovno skupino ravno za, zaradi vprašanja plačil in eh, tam bomo oblikovali načrt za reševanje teh težav in tam bomo tudi opredelili posamezne faze dela skupaj s komisijo gospod Toma, ja, naj nakratko odgovorim, eh, da se odzovem na to, kar je povedal kolega in s čimer se strinjam. Komisija trenutno ne predvideva eh, prenosov, ker ne pozna eh, dinamike izvajanja in ni vnaprej določila dinamike izvajanja. Kar pa zdiva vašo pripombo, pa lahko rečem, da za letošnje leto in za naslednjih nekaj let. Eh, ravno nasprotno, eh, situacija glede plačil se bo eh, umirila. Tvegamo sicer, da bo prišlo do nekih zamaškov in Ti se bodo verjetno zgodili leta 2017, eh, tako kaže, glede na vse, kar vemo. No, najboljši način, kako zmanjšati razkorak med obveznostmi in plačili, je, da eh, časovno razporedimo zadeve. To se je, eh, sicer se zgodi tako, kot. Eh, da, da, pri, da se zgodi tako kot letos, ko smo imeli 21 milijard eh, prihranka pri obveznostih eh, in smo lahko zato okrepili plačila. Eh, skratka, upam, da bomo na tak način na koncu rešili probleme in da bomo tudi izdelali nač, načrt. Eh, in da bomo imeli zelo jasen pregled tega, kdaj je potrebno katere račune plačati. Kaj ti kar zadeva pobudo za zaposlovanje mladih, se je svet odločil, da bo stvari pospešil. Dobro, kar zadeva politično sporočilo, lahko povem, da v eh, popravku proračuna številka dve, imate vsa sredstva, ki vam omogočajo posredovanje ustreznega političnega sporočila. Zdaj pa gospod Kristos, prav za res. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ja, kot sem dejal, gre torej za pobudo grške vlade in Evropske komisije in mislim, da si zasluži našo podporo. Naj vam povem, zakaj. V Grčiji trenutna vlada globoka kriza in eh, ta seveda vpliva tudi na potrošnike, tudi na oglaševanje. 908 oseb iz eh, različnih eh, televizijskih hiš, medijskih hiš v Atiki, v širši okolici Aten je bilo prizadetih kajti izdatki za oglaševanje trenutno znašajo 30 odstotkov v primerjavi z ravnjo iz leta 2007. Takrat smo zabeležili porast teh izdatkov. Eh, takrat to morda ni bilo najbolj na mestu, ampak potrošnja se je krepila. Potem pa so se stvari obrnile na vzdolj in eh, zaradi gospodarskih sprememb in uh, posledičnih dogodkov uh, je prišlo do korenitih sprememb in dolgoročno se je torej tudi Grčija morala prilagoditi globalizaciji. Leta 2000 osem so zaposleni na področju radiodifuzije v velikem številu izgubili delo. Potrebno jih je bilo eh, podpreti in šlo je za izdatke v višini več kot 500 milijonov evrov. Vse te ljudi je potrebno podpreti pri tem, da lahko ponovno stopijo na trg dela. Eh, kar je seveda težavno. 60 odstotkov bi prevzeli mi, preostanek pa bi plačala eh, grška država. Kar zadeva eh, pristop do težav zaradi globalizacije in kar zadeva podporo grškemu gospodarstvu, mislim, da je ta pobuda zelo dobrodošla. Najlepša hvala, izmenjava mnen, želi kdo besedo. Nihče. Potem dajemo besedo gospodu Kristoforu v zvezi z to zadevo Atika. Najlepša hvala. Gre za uporabo sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in gre za primer, ki eh, vključuje preko 700 zaposlenih. Potem, ko je komisija preučila poročilo, ugotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji za to, da lahko pride do uporabe sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Torej, eh, gre za pokrivanje stroškov za 700, preko 700 zaposlenih iz več kot 30 različnih podjetij. Skupni znesek znaša nekaj več kot 6 milijonov in od tega bo bo sredstva iz sklada za prilagoditev globalizaciji pokrila 60 odstotkov, preostanek pa bo plačala grška vlada. Cilj projekta je seveda, da bi v težavnih pogojih vsem delavcem, ki so izgubili delo, omogočili ponovni vstop na trg dela. Gre skratka za logično posledico težav, ki so posledica globalizacije in svetovne gospodarske krize zlasti v Grčiji. Kot vemo, eh, že od leta 2008 beležijo visoko brezposelnost, eh, gospodarska rast eh, je pravzaprav je neobstoječa in veliko ljudi živi na rubu revščine. Prišlo je tudi do upada pri domačem povpraševanju, kar pomeni, da si državljani pogosto ne morejo več privoščiti temeljnih dobrin. In Posledično prihaja do pogostih bankrotov tako posameznikov kot podjetij. Veliko ljudi nima zajamčenih dohodkov in to se seveda odraža tudi v prihodkih podjetij. Vse manj je oglaševanja, vse manj je prilivov in ljudje seveda na račun tega trpijo. Torej, to, kar je povedal gospod Kircos, je povsem drži in se lahko s tem v celoti strinjam. Sveda gre za obveznost grške vlade, ki jo bomo tukaj podprli in gre seveda tudi za prilagoditev zakonodaje evropskim zahtevam Skratka, ta primer smo podrobno preučili in ugotovili, da so pogoji v celoti izpolnjeni, da je zahtevek upravičen in e, mislim, da obstajajo zelo dobri razlogi, da ta predlog podprete. Hvala. Hvala. Želi kdo besedo? Ne. Potem gremo na naslednje poročilo. Gospod Negresku, v zvezi z Lufthansa Technik ponovno gre za uporabo sredstev iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Najlepša hvala. Vložen je bil predlog v zvezi z Lufthansa Technik in sicer septembra 2014 skupni znesek presega 4 milijone, 2 eh, milijona in pol pa bi znašal prispevek iz samega sklada. Tu gre za 250 odpuščenih delavcev, ki bi bili upravičeni do pomoči iz sklada za prilagoditev globalizaciji. Število zaposlenih sicer ne presega 500, kar je priporočeno število za Eh, uporabo sredstev iz sklada, vendar pa v tem primeru gre za izredne okoliščine. Namreč gre za posledice, eh, gre za eh, primer, ki ima precejšno negativne posledice na lokalni trg dela. S, sred, s temi sredstvi bi pokrili stroške določenih storitev ponujenih opuščenim delavcem. In eh, komisija na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da so pogoji za uporabo sredstev iz sklada izpolnjeni in mislim, da je vredno podpreti ta zahtevek za to, da bomo ljudem ponovno omogočili dostop do trga dela, kajti ne smemo pozabiti, da gre za ljudi, ki so delali v vzdrževanju Eh, na področju letalstva in to je industrija, kjer je prišlo do obsežne delokalizacije v tretje države. 11. Eh, marca je rok za ložitev predlogov sprememb, 23. pa bomo glasovali v našem odboru. Želi kdo besedo? Samo vprašanje informativne narave. Če sem prav razumel, kar je povedal gospod Negresku, gre za izjemo od omejitve 500 delavcev, kajti ponavadi je to minimalno število delavcev za to, da je primer upravičen do uporabe sredstev iz sklada za globalizacijo. Ne vem, ali so take izjeme pogoste, ali je prvi, to prvi tovrsten primer, gre zgolj za informativno vprašanje. Sprašujem samo za to, eh, da dobim neko predstavo, ali gre za eh, prvi tak primer ali gre za reden pojav. Najlepša hvala, gospod Depre. Eh, komisija, lahko odgovorite na to vprašanje, gospod Paradi? Ja, prvič letos eh, se to pojavlja, je pa to redek pojav, imeli pa smo že nekaj takih primerov v prejšnjih letih. Tako, zdaj ste dobili odgovor. Ne vem, zakaj bi morali imeti ravno 500 delavcev, gospod Negresku. Ja, to ni, ni zapisano v poročilu, ampak taki primeri niso ravno pogosti. Eh, in komisiji smo priporočili, da upošteva dejstvo, da eh, eh, bi morali imeti zelo stroge kriterije za to vrstne izjeme in odstopanja. Še kak komentar? Ne, potem pa lahko nadaljujemo kar z glasovanjem. Glasovanje, o, e, preno, e, torej glasovanje bomo izvajali elektronsko, zato vas prosim, da preverite, če imate vsi svoje kartice. Où est-il Je ne vois pas. Izvolite. Hvala, uh, hvala predsednik. Torej, uh, kaj bi lahko počakali še pet minut eh, do uh, 10.30? Uh, to, je mm, bil, to je bila ura, ko je, ki je bila predvidena za začetek glasovanja, tako da se nam lahko pridružijo tudi kolegi. Uh, ja, uh, ura je 10.30 in uh, eh, 29 minut, zato ne vem, če ima smisel, da čakamo še. Nous allons d'abord nous prononcer sur euh, les orientations. Najprej bomo govorili oziroma glasovali o smernicah za proračun 2016, eh, oddelek 3. Poročevalec je gospod Fernandez. torej do 10.30 nas lahko morda opomni glede načel, ki so ga vodila pri njegovem poročilu. Dve minuti imate za to, gospod Fernandez. Ne, štiri minute. Ampak je. Monsieur Fernandez, vous avez la parole. Gospod Fernandez, imate besedo. Pred glasovanjem torej, nas lahko morda spomnite, kaj je v vašem poročilu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ponovno se zahvaljujem vsem skupinam za predloge sprememb, ki so jih vložile. Zahvaljujem se tudi vsem skupinam za sodelovanje. Zdaj pa bom spregovoril portugalsko. Torej, to poročilo je res veliko pridobilo na račun sodelovanja vseh. Eh, kompromisi, ki so bili sprejeti, so taki, da ne spreminjajo strukture poročila, ampak zlasti eh, Eh, zagotavljajo, da smo lahko dosegli čim širši konsens glede predlogov. Zato se še enkrat zahvaljujem pročevalcem v senci, ki so opravili odlično delo in zagotovili, da so te smernice eh, zapisane kot so v mojem dokumentu. Mislim, da eh, dopuščamo oziroma smo omogočili precej prožnosti, nihče sicer ni dosegel vsega, kar bi želel, ampak uspeli smo doseči konsens in konsens v Evropskem parlamentu je zelo pomemben dejavnik. Upam, da bodo kompromisi v poročilu naleteli tudi na pozitiven odziv pri Evropski komisiji, da bodo slišali, kakšno je naše sporočilo in da bodo lahko upoštevali naše prednostne naloge. Mislim, da je važno, da razumejo, kakšni so naši pomisleki, tako da ko bomo maja predložili osnutek poročila, bomo eh, lahko presodili, ali so bile te smernice smotrne. V vsakem primeru pa mislim, da predstavljajo dobro podlago za nadaljne delo če si pogledamo načrt plačil in eh, potrebo po izpolnjevanju obveznosti zlasti iz večletnega finančnega okvira. Upam, da bomo vse te težave rešili in upamo, da bodo v letu 2016 vsi ukrepi in programi začeli delovati. In želimo zagotoviti, da bo stopna izvršitve ravno taka, kot jo predvideva večletni finančni okvir. Upam tudi, da se bo na vse to odzval tudi svet. V svojih izjavah veliko govorijo o rasti in o zaposlovanju in upam, da bodo pripravljeni tudi dati na voljo strezna finančna sredstva, zato da bomo lahko izpolnili vse zaveze, ki smo jih dali v okviru večletnega finančnega okvira. Skratka, sodelovanje, ki eh, smo ga videli pri pripravi teh smelnic, upam, da se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Pravzaprav sem prepričan, da se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Ja, proračun ima to. Eh, značilnost, da se ponavadi glede tega vsi v odboru strinjamo, tako da upamo, da se bo to nadaljevalo in da bomo lahko izpolnili pričakovanje državljanov glede rasti in zaposlovanja naložb. To je tudi razlog, zakaj smo oblikovali te smernice, torej delovna mesta, spodbuda podjetjem eh, in zaposlovanju. Upamo, da bo to pripeljalo do rasti, kakršne si želimo. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Ura je 10.30, tako da bomo začeli z glasovanjem. Nimam kartice s seboj, pravi gospod Melo. Dobro bomo dodali vaš glas. Bien, nous nous prononçons sur les guidelines for the... Zdaj bomo glasovali o smernicah za proračun za leto 2016, oddelek 3. Eh, amandma 78 sta bila omaknjena, 18. Eh, Tukaj imamo ustni predlog sprememba. Potem bomo dodali eh, nekaj besed. Sustainable and inclusive growth within the European Union. V redu, torej. Kdo je za uh, predlog spremembe številka 18. Hvala, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A. Kdo je za? Hvala lepa, proti, nihče, nobenih vzdržanih. Kompromis A je sprejet. Odstavek 1a, predlog spremembe 26, za, proti, vzdržani, oziroma, ja, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 27, za, proti, vzdržani. Um, amandma je zavrnjen. 28 za. Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. Kompromis B v drugem odstavku za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 35. Odstavek 2a. Poročevalec je proti. Glasovi za. Bomo glasovali elektronsko, da preverimo. Skrita je tu ver. Sujemo. Zdaj je tu zvrtel, skrita je klo. Konec glasovanja. Mm-hmm. predlog spremembe 35 je zavrnjen. 17 glasov proti 14, nobenega vzdržanega. Predlog spremembe, kompromisni predlog spremembe C, poročevalec je za, tretji odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. V tretjem odstavku, v odstavku 3a novi predlog spremembe 41, poročevalec m, mm, zavrača to, kdo je za, proti. Hvala lepa, vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. Kompromisni predlog D v četrtem odstavku za. Hvala, proti. Vzdržani kompromisni predlog D je sprejet v petem odstavku, predlog spremembe 50 za. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. V petem odstavku predlog spremembe 51 za. Hvala, proti. Vzdržani predlog spremembe je sprejet. 52 za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 53 z ustnim predlogom spremembe poročevalca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 asks the Commission to strengthen EU programs which complement the Member States' action in this field. Poročevalec podpira ta predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, predlog spremembe je sprejet. Odstavek 5a, amandma 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno odstavek 5a novi, amandma 55 za. Proti, vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 6, kompromis E, poročevalec je za. Kdo je za? Hvala. Proti, vzdržani, kompromisni predlog E je sprejet. Gremo zdaj na odstavek. Gremo na odstavek 6a, novi kompromisni predlog F, poročali se za, kdo je za, proti, vzdržani, kompromisni predlog F je sprejet, odstavek 7, kompromisni predlog G, za, proti, vzdržani, Kompromisni predlog G je sprejet. Odstavek 7a. Predlog spremembe 72. Poročevalec zavrača. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe je zavrnjen. Odstavek 7a. Predlog spremembe 74 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Pa odstavek 7a, predlog spremembe, eh, 75 je bil umaknjen, odstavek 7a, novi, predlog spremembe 76 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Osmi odstavek. Kompromisni predlog H. Poročevalec je za. Kdo je za? Hvala. Proti. Vzdržani. Kompromisni predlog H je sprejet. Gremo na odstavek 8a. Predlog spremembe 85 za. Proti vzdržani zavrnjeno. Odstavek 9, kompromisni predlog I. Poročevalec je za to in kdo je za? Proti. Vzdržani. Predlog je sprejet. Odstavek 10, predlog spremembe 76, kdo je za? Proti. Vzdržani. Ne, torej se popravlja predsednik, eh, to je predlog spremembe 93, ki je sprejet. Enajsti odstave, kompromisni predlog J, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeta. 12. odstavek, kompromisni predlog 97, za, proti, vzdržanje zavrnjena. Predlog spremembe 98 za, proti, vzdržani sprejeta. 13. odstavek, predlog spremembe 99 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 100, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 101 za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 13a novi kompromisni predlog k. Kdo je za? Proti vzdržani. Kompromisni predlog k je sprejete. 14. odstavek predlog spremembe 103. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno 104, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 105, poročevalec je za, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto 106 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Odstavek 14a, predlog spremembe 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 14a, ne, to je že zajeto v kompromisnem predlogu F. To velja tudi za predlog spremembe 109. Gremo zdaj na 15. odstavek. Ne, se oprošča predsedujoči, gremo zdaj na. Odstavek 15. Predlog spremembe 110 za. Proti bomo elektronsko preverili eh, predlog spremembe 110. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 110 je sprejet. 111. Poročevalec eh, zavrača ta predlog. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Zavrnjeno. 112. Za. Proti. Vzdržanje. Sprejeto. 16. odstavek. Predlog spremembe 113. Za. Proti. Vzdržanje zavrnjena. 114 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 115 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Odstavek 16a, predlog smo imeli 116 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 117. Besedo bom predal poročevalcu za ustni predlog spremembe. Hvala lepa, predsednik. Gre za samo tehnični predlog in sicer predlagamo, da nadomestimo the post-electoral FFM review and post-electoral revision z the post-electoral MFF review and revision. Cet amendement... Ja. Torej, poročevalec je očitno za. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti. vzdržani, ampak bomo elektronsko preverili, če dovolite, eh, bomo preverjali torej predlog 120. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. To je bil predlog 120. 18. odstave kompromisni predlog L. Kdo je za, proti, vzdržani? Kompromisni predlog L je sprejet. Zdaj pa gremo na uvodne izjave. Uvodna izjava A, predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Uvodna izjava. Veliki A, mali A. Predlog spremembe številka 4. Kdo je za? Proti. Vzdržani predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. Številka 6 za, proti, vzdržani. Zavrnjena 7. Poročevalec je proti, kdo glasuje za proti, vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe 8. To je sicer že zajeto z za, predlogom spremembe 7. O tem smo sicer že glasovali, torej glasujemo o predlogu spremembe 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 10, to je že zajeto v kompromisnem predlogu F. Zato gremo na uvodno izjavo C, številka 11, za proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 12, za proti, vzdržani, predlog spremembe je sprejet, predlog spremembe 13 za proti. Vzdržani predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 14. za proti. Torej, ponavljam predlog spremembe 14. Poročevalec je proti. Kdo glasuje za? bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet. 20 glasov za, 13 proti. Uvodna izjava D, predlog spremembe 15. Kdo je za? Proti. Vzdržanje. Predlog spremembe je zavrnjen. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu, tako kot je bilo spremenjeno. Glasujemo elektronsko, poimensko, torej glasujemo zdaj. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto s 27 glasovi za, 5 glasovi proti in enim vzdržanim kolega, ki ni imel glasovalne kartice, je odšel očitno iz dvorane, ugotavlja predsednik. Čestitamo poročevalcu. Zdaj pa gremo na glasovanje o sprostitvi eh, sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in eh, pozivam zdaj eh, gospoda poročevalca, da spregovori o tem besedilom, pa čisto na kratko, ker ob 11.30 se nam bo še pridružil generalni sekretar parlamenta. Besedo predajamo torej gospodu Plenkoviču, ki bo spregovoril o primeru Duferko NLMK. Hvala lepa predsednik, čisto na kratko, gre za peto poročilo, ki zadeva sprostitev sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji eh, v eh, jeklarskem sektorju, tako kot ste ravno kar povedali, gre za regijo Eno in za eh, podjetje Duferko NLMK. Belgijska, belgijski organ je vložil prošnjo leta 2013, potekal je določen postopek med parlamentom in komisijo v tem času, vse pa je potekalo na absolutno pravilen način, tako kot je bilo nujno. Zadovoljni smo, da imamo nekoliko hitrejši postopek, ko gre za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, gre za znesek 900. 81 tisoč evrov, ki um, ta znesek bo pomembe za to, da nekoliko popravimo um, ehm, razmire in da ublažimo posledice zaradi brezposelnosti, uh, ki je nastala usled uh, eh, odpustitev v uh, območju eno stil. Uh, in, uh, torej, hvala lepa. Gremo na glasovanje v tretjem odstavku. Um, predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je sprejet, predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani. Bomo najprej elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe številka 3 z um, ustnim predlogom spremembe poročevalca, ki predlaga, da nadomestimo stress is the need for an efficient and coordinated approach at European Union level in order to fight unemployment in the steel sector. Torej, um, poročevalci za to besedilo. Kdo je za proti? Vzdržani. Uh, Eh, predlog spremembe je eh, sprejet. Eh, odstavek 10a, predlog spremembe 4, to je že zajeto. 12. odstavek, predlog spremembe 5, kdo je za? Proti. Vzdržani predlog spremembe je sprejet. 12a, predlog spremembe 6, poročevalec je za. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Predlog spremembe 7 je že sprejet, zdaj pa odstavek 12c, amandma 8 za. Pro, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 14a, predlog spremembe 9 z ustnim predlogom spremembe poročevalca, ki dodaja notes that more than half of the total estimated cost are to be spent on redeployment services, namely support, guidance and integrated uh, integration measures glasbe za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. E, in zdaj pa glasujemo v celoti o besedilu, tako kot je bilo sprejeto. Po imensko glasujemo. Zdaj eh, lahko glasujete. Konec glasovanja. Besedilo je sprejeto za 30 glasovi za, dva vzdržana, nobenega vzdržanega. Gremo zdaj na naslednje besedilo. Glasujemo o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. E, to je zadeva Sangoban Securit Belgija. Besedo ima gospa e, Ni Rijada. Gurmagh and Cahirlach. Um, as regards this, I previously had. Tore, eh, sicer imela se, sem tehnično poročila o, o tej zadevi, ki jo je, podpiralo, uh, je podpirala velika večina uh, članov tega odbora. Tukaj uh, gre za uh, vprašanje 200 uh, odpuščenih. Uh, približno, eh, ki delujejo v tem podjetju. Prišlo je do velikih zamud v celotnem postopku. Imeli smo že leta 2006 eh, poseben poseg na podlagi člena 2C in mm, to je vse, kar sem želela povedati. Hvala. Si. Hvala lepa. To je, torej, eh, to je že druga izjema. Kaj ne? V redu, glasujemo. Torej, predlog spremembe eh, ena za, proti, vzdržanje. Predlog spremembe je sprejet. Odstavek 1a v dveh delih. Najprej glasujemo o prvem delu, poročevalka je za, za, proti, vzdržani. Prvi del je sprejet, drugi del, kjer je poročevalka proti, za, proti. Bomo glasovali elektronsko, da preverimo. Hvala. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejet 17 glasov za, 13 proti, 3 vzdržani. Drugi odstavek, predlog spremembe 5 za proti. Vzdržani predlog spremembe je sprejet. Peti odstavek predlog spremembe šest poročevalka je proti za. Proti. Vzdržani predlog spremembe je sprejet. Predlog eh, šesti odstavek eh, eh, amandma sedem za. Proti bomo glasovali elektronsko. To je predlog spremembe 7. Oproščam se, morda nisem a, vsega povedal, torej ponovim. Šesti odstavek, predlog spremembe številka 7, poročevalka je za. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe je sprejeta. Predlog spremembe 8 v šestem odstavku. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Predlog spremembe je sprejet. Odstavek 10a. Predlog spremembe 9 za? Proti? Vzdržani? Sprejeta. Predlog spremembe 10 v odstavku 11a za? Proti? proti, predlog vzdržani, predlog spremembe je sprejet, odstavek 12, predlog spremembe 11 za. Ne, torej predsedjo, predsednik se popravlja. V tem primeru gre za tehnični popravek, o katerem ne bomo glasovali, pravi predsednik. Torej, odstavek 15a, predlog spremembe 13 za proti, vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Odstavek 17a. Novi predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Uvodna izjava D za, proti vzdržani. Predlog spremembe je sprijet. Uvodna izjava E, predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani. Predlog spremembe je sprejet. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu z poimenskim glasovanjem. Glasujemo. konec glasovanja. Besedilo je sprejeto 31 glasov za, 2 glasova proti, ni novenega vzdržanega. Gremo zdaj na, na naslednji svežan, to je Aleo Solar. Besedo predajam gospe Hoffman. Izvolite. Um, ja, čisto na kratko podjetje Alilo Solar prihaja iz zvezdne dežele Brandenburg. Eh, proizvajali so fotovoltaične panele in podobno kot eh, številna druga podjetja so eh, beležili velike izgube zaradi kitajskih proizvajalcev. Kitajska namreč proizvaja solarne panele v velikih količinah in jih prodaja po, po nizkih cenah posod po svetu. In na račun tega so cene Eh, kitajskih proizvodov padle od eh, med leti 2010 in 2011 za 40 odstotkov, s čimer nemški proizvajalci niso mogli konkurirati. Eh, nemški delež na trgu je padal v letih od 2005 do 2011 z 46 na 21 odstotkov in podjetje se ni uspelo soočiti z spremembami. Kot številna tovrstna podjetja po eh, Nemčiji in po Evropi so morali ustaviti proizvodnjo in eh, sredstva prodati kitajskih vlagateljem. Od 675 eh, odpuščenih naj bi jih preko 400 sodelovalo v ukrepih za ponovno vključitev na trg dela. Skupni znesek znaša nekaj več kot 1,1 milijona evrov in prosim, da, ta, eh, da to izplačilo podprete. Hvala. Hvala lepa. Sprašujemo se, zakaj Evropska unija ni bila bolj učinkovita v boju proti dumpingu, ampak to je druga stvar. Zdaj pa glasujemo tretji odstavek, predlog spremembe ena, kdo je za? Proti. Vzdržani. Predlog spremembe je zavrnjen. Predlog spremembe je dve. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe tri je bil umaknjen. Deveti odstavek. Predlog spremembe štiri za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 9a. Novi predlog spremembe 5 za. Proti vzdržani, zavrnjeno. Od deseti odstavek predlog spremembe šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek enajst a novi je predlog spremembe sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek enajst b novi predlog spremembe osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Odstavek 11c, novi amandma 9 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 11d, novi predlog spremenil 10 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 11 v odstavku ona 11e, novi za, proti vzdržani. Sprejeto. Glasujemo o celotnem besedilu, ki je bilo tako spremenjeno. Glasujemo po imensko. Konec glasovanja. Besedilo je bilo sprejeto za 30 glasovi za enim glasom proti. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, to je uloga Zahem, Poljska. Oproščam se. E, mojega glasu niste zabeležili očitno. Ali vi želite? Jaz sem glasoval proti. Ali to lahko zapišete? Prosim, date na zapisnik. Seveda bomo upoštevali. Bomo ustrezno pribeležili. Besedo uh, bi moral imeti zdaj gospod Olbricht, ampak je uh, odsoten, da bomo takoj prišli na glasovanje o njegovem svežnju to je eh, zadeva Zahem Poljska. Prvi odstavek, eh, predlog spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, eh, zavrnjeno. Osmi, osmi odstavek, predlog spremembe številka dva, za, glasujemo o prvem delu. Mm, prv, prvi del podpira poročevalec, potem pa imamo drugi del, ki se začenja z odstavkom 9. OA. Torej, za proti eh, predlog spremembe je sprejet. Osmi odstavek A, novi predlog spremembe 3, za proti vzdržani sprejeto odstavek 8b novi, predlog spremembe 4 za proti vzdržani. Predlog spremembe je sprejet, deveti odstavek, ustni predlog spremembe poročevalca, ki predlaga, da se doda ob koncu point out the importance of ensuring that double financing in cases of such complementary actions is prevented. Uh, poročevalec eh, za, je, podpira za, proti, vzdržani, predlog sprejembe je sprejet. Zdaj pa glasujemo o celotnem besedilu, ki je bilo tako spremenjeno, o imensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Besedilo je bilo sprejeto, 29 glasov za, 2 glasova proti. Ali ste imeli možnost glasovati? Ja, vam je uspelo? V redu, odlično. Zdaj pa gremo na, na zadevo Caterpillar. E, gospa Jatema, ki ima zdaj besedo, ampak ne vem, če je prisotna v dvorani, torej bomo takoj glasovali. Predlog spremembe ena, eh, pred, eh, za proti državni. Eh, potrjen številka 2, odstavek 3. Eh, kdo je za? Proti? Eh, kdo se vzdrži? Predlog spremembe je zavrnjen. Številka 4, torej odstavek 4, predlog spremembe 3. Bomo elektronsko preverili prejšnjega, to je predlog spremembe 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Se upravičujem, e, je sprejet. E, in potem e, tretji amandma za, proti, zdržani, je sprejet. Četrti odstavek A, eh, amandma štiri za, proti, zdržani sprejet 5a, novi eh, amantma 5, kdo je za, proti, zdržani, je sprejet, šesti odstavek, šesti predlog spremembe, to je ustni predlog spremembe poročevalca, ki nadomeča Council za Commission. Eh, poročevalec za, kdo je še za, proti, zdržani je potrjen. Odstavek šest, novi predlog spremembe sedem, ampak je sedaj brez predmeten. Šest B, novi predlog spremembe osem, e, poročevalec za, kdo je za? Proti? Zdržani? Je e, sprejet. Odstavek sedem A, predlog spremembe devet, e, poročevalec za, kdo je za? Proti? Zdržani? Potrjen? Osmi odstavek, amandma 10, poročevalec za, kdo je za, proti, zdržani, je potrjen. 9a, predlog spremembe 11, poročevalec za, kdo je za, proti, zdržani, je potrjen. Odstavek 9b, predlog spremembe 12, poročevalec za, kdo je za, proti, zdržani, je potrjen je potrjen. Ostavek 10a, eh, predlog spremembe 13, eh, kdo je za, proti, zdržani, je potrjen. Sedaj je celotno popravljeno besedilo, po imensko glasujemo. Konec glasovanja. S tem je potrjeno besedilo, 32 za, 2 proti, noben se ni vzdržal. Sedaj gremo na naslednjo. Uh, Arcelor eh, Mittal, gospod Negresku. Samo v nekaj besed. Eh, Prošla je bila uh, uložena 22. julija uh, 2014. Uh, gre za dva milijona šeststo tisoč evrov en milijon petsto tisoč evrov prihaja iz evropskega sklada za prilagajanje in globalizacijo eh, dvesto triinpetdeset delovcev je bilo eh, ob slu, službo in eh, odbor in jaz mislimo da ta uporaba eh, spoštuje vse kriterije ki jih je treba izpolniti za zagotavljanje sredstva treba je zapisati tudi, da jeklarstvo srečuje pomembne eh, probleme. Tri prošnje so bile vložene eh, za sredstva iz eh, sklada za prilagajanje in zato priporočam, da sprejmemo to poročilo. Imamo osem predlogov sprememb. Ali bomo glasovali o vseh, ker jih podpira poročevalec? Torej, če se strinjamo ali potem lahko tudi eh, glasujemo o celem besedilu, najprej o predloge spremem. Kdo podpira vse? Kdo je za? Hvala lepa. Kdo je proti? Nikogar je se kdo vzdržal? S tem so predlogi sprememb sprejeti in glasujemo za celotno tako popravljeno besedilo. Po imensko glasujemo. konec glasovanja. 29 za, 2 proti, brez vzdržanih. Besedilo je s tem sprejeto. Gremo naprej. Predlog reforme oziroma spremembe uredbe, finančne uredbe oziroma finančnih pravil. In tukaj pozdravljam med nami. Gospoda Mark, ki je članica računskega sodišča, Evropskega računskega sodišča, zahvaljujem se ji za njeno prisotnost in izražam svoje spoštovanje do dela, ki ga upravlja Evropsko računsko sodišče. To uh, besedilo je pripravila gospa Gresle. In gospa Gresle bi kaj rekli, tako da to besedilo umestite v kontekst. Najlepša hvala, predsednik, dve pripombi. Najprej bi se zahvala, zahvalila Eriku Paradiju, ki je danes zadnji dan v službi pred upokojitvijo in mu želim eh, v imenu vseh zaželeti vse najboljše in se mu zahvaljujem za sodelovanje potem pa še druga zadeva uh, ustni predlog spremembe šest bi želela umakniti to je čisto na koncu navezuje se na člen sto šestindevetdeset eh, to je zabeleženo kot predlog spremembe sedemdeset torej ustni predlog spremembe bi umaknila ker mu kolegi nasprotujejo zdaj pa lahko kar začnemo z glasovanjem zelo dobro Torej, predlog 30, eh, poročevalec za, kdo je za? Prosim, da dvignete roke, če ste za, proti, zdržani, potrjen. Predlog spremembe 31, poročevalec podpira, za, proti, zdržani, je potrjen prvi člen, eh, točka 1a, nova, predlog spremembe 3 in 4. Gre za isti predlog sprememba, podpira poročevalec, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe ustni, številka 3. Kdo je za, proti, zdržani, sprejet je potrjen. Predlog spremembe 32 za, proti, zdržani, je potrjen. 33 do je za, proti, zdržani, je potrjen. Sedaj. Kompromis A. Poročevalec podpira, kdo je za? Proti. Zdržani. Kompromisni predlog A je potrjen. Predlog spremembe številka 5 in 36. Gre za eh, blokirano glasovanje, to je v glasovanje v bloku, za proti zdržani potrjena. 6. Predlog spremembe 6 sporočevalec podpira, kdo je za, kdo je proti zdržani potrjena je potrjen. Predlog spremembe 37, kdo je za? Proti? Zdržani? Je potrjen. Kompromisni predlog B, poročevalec podpira, kdo je za? Proti? Zdržani? Je potrjen. Predlog spremembe 7 in 40 in 41. Glasujemo v svežnju, kajte tu gre za pojasnila, eh, če vas podpira, kdo je za, proti, zdržani. Ti trije predloge sprememb so potrjeni. Predlog eh, šest, kdo je za, proti. Bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Potrjen predlog spremembe. Predlog spremembe šest bil potrjen sedaj 43, to je ustni predlog spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Je potrjen. Predlog spremembe številka 7 in 44, ta dva sta enaka, poročevalec podpira, kdo je za? Proti? Zdržani? Sta potrjena? 8 pokriva ga 44, 8 in 45 sta identična, kdo je za, proti, zdržani. Sta potrjena, 46 poročevalec podpira za, proti, zdržani. Je potrjen, 47 poročevalec podpira, kdo je za, proti, zdržani vzdržani, je potrd, po, je sprejet, devet je brezpredmeten, deset poročevalec podpira, kdo je za, proti, vzdržani, je potrjen, 48 poročevalec podpira, kdo je za, proti, vzdržani, je potrjen, 49, kdo je za, proti, vzdržani, je potrjen 50 eh, in 51 corruption besedo bomo vključili kot dodatni kriterij. Ta dva predloga sprememb se glasujeta istočasno, kdo je za, proti, zdržani, sta eh, sprejeta. Potem predlog spremembe številka 12, poročevalec podpira, kdo je za, proti, zdržani. S tem je predlog spremembe sprejet. Potem kompromisni predlog A, ki ga podpira poročevalec C, opravičujem, pravi predsedojoči, sem malo preskočil. 52, poročevalec podpira, kdo je za, proti, zdržani je potrit oziroma je sprejet. 9 je brezpredmetno, sedaj 53, poročevalec podpira, kdo je za, proti, kdo se je zdržal, sprejet. 54, poročevalec podpira, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 13. Poročevalec podpira. Kdo je za? Kdo je proti? Kdo se je zdržal? Je sprejet. 14. Poročevalec podpira. Kdo je za? Proti? Zdržani? Je sprejet. Številka 10 ki ga pokriva 14, eh, potem imamo 15, poročevalec podpira, kdo je za, proti, vzdržani, je sprejet. Predlog spremembe številka 11 postane zdaj brez predmeta, številka 16 in 12 sta identična, podpirajo poročevalec, kdo je za, kdo je proti, zdržani, sta sprejeta. 55 poročevalec podpira, kdo je za, proti, zdržani, je sprejet. Potem 17 eh, poročevalec podpira, kdo je za, proti. Bomo elektronsko preverili, eh, glasujemo. Konec glasovanja. 18 proti 11 in en zdržan glas. 13, e, 63, e, to so identični, 56 e, podpira poročevalec ZUEZA, ZUE proti, zdržani so sprejeti, s tem odpade 18, predlog 57 poročevalec podpira za, proti vzdržani. Je sprejet. Številka 14, poročevalec podpira, kdo je za, proti, vzdržani, je potrjen. Predlog spremembe 58 je sedaj brezpredmeten. Predlog spremembe 11 je tudi pokrit. Smo pri 59, podpira poročevalec, kdo je za. Proti, vzdržani, je sprejet. 60 podpira poročevalec, kdo je za, proti, zdržani, je sprejet. 61. Ustni predlog spremembe številka 5 avtorja, kdo je za, proti, kdo se je zdržal, je sprejet. Predlog spremembe 19. Poročevalec podpira. Kdo je za? Proti? Zdržani? Je sprejet. Predlog spremembe 64. Poročevalec podpira. Kdo je za? Proti? Zdržani? Je sprejet. Številka 20 sedaj brez predmeta. 65. Poročevalec podpira. Kdo je za? Proti? Zdržani. Je sprejet. 62. Eh, poročevalec podpira za. Proti. Zdržani. Je sprejet. 66. Poročevalec podpira. Kdo je za? Ne proti. Zdržani. Je sprejet. 67. Poročevalec podpira. Kdo je za? Proti. Zdržani je sprejet. 21 poročevalec podpira, kdo je za. Proti. Zdržani je sprejet. 68 in 15 sta identična. Poročevalec ju podpira, kdo je za. Proti. Zdržani sta sprejeta. 69 je pokrit eh, z 68, eh, sedm, ne, je omaknen, ni omaknen 70. A, ustni predlog spremembe, torej eh, številka 70 brez, brez ustnega predloga, poročevalec podpira, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, je sprejet. 22 je brezpredmeten, 71 e, tudi, 72 in 16 sta identična. In bomo lahko glasovali skupaj za njo. Z 73, 17, 74 in 18 v svežnju. Tukaj gre za razrešnico, poročevalec podpira, kdo je za. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Ti predlogi sprememb so s tem sprejeti. 75 je sedaj brezpredmeten, potem številka 1. E, poročevalec podpira, kdo je za? Proti. Vzdržani. Je sprejet. Predlog spremembe 76. Poročevalec podpira, kdo je za? Kdo je proti? Kdo se je zdržal? S tem postane 19 brez predmetov, 23 poročevalec podpira za, proti, zdržani, je sprejet in sedaj eh, citat 1.25 eh, umaknen, uvodne izjave, predlog spremembe 26, ustni predlog sprememba številka 1 poročevalca, kdo je za, proti, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. tem je predlog spremembe sprejet, ni bilo nobenih eh, zdržanih, desetih je bilo proti 27, ustni predlog številka 2, poročevalca, kdo je za, proti, zdržani. Predlog spremembe je sprejet, predlog spremembe številka 1 odpade 28 in 2 sta enaka in bomo glasovali za njo skupaj, podpira poročevalec, kdo je za, kdo je proti, kdo se je vzdržal, oba predloga sprememb sta s tem sprejeta, predlog spremembe številka 1 poročevalca za, proti, vzdržani je. Yeah predlog spremembe sprejet, 29 in 3 sta identična, poročevalec podpira, kdo je za, proti, vzdržani sta potrjena. Sedaj. bomo glasovali o končnem besedilu in sicer o celotnem besedilu. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Glas, eh, 28 glasov za, en proti in en zdržan glas. In Eh, čestitamo poročevalki. Torej, to je šlo za predloge sprememb. Gospa Gresle. Še dvakrat moramo glasovati. Le... O, o osnutku rezolucije, zakonodajne resolucije, poimensko Sorry, se opravičujem. Pri prejšnjem glasovanju ste rekli, da glasujemo o celotnem besedilu. Jaz sem mislil, da glasujemo o uh, predlogih sprememb. Začetek pogajanj. Gospa Gresle. Se, samo za začetek pogajanj. To, to še manjka. Okay kmalo se bo začel trilog in potrebujemo mandat. Ja, mislim, da vam bomo dali mandat, gospa Gresle. Se pravi, sedaj smo glasovali o predlogih sprememb. Se pravi, da smo s tem potrdili prejšnja glasovanja. In s tem dajemo mandat za uh, začetek pogajanj z, z upanjem, da nam bo uspelo to spraviti skozi. Ali to kaj spreminja način, kako ste glasovali? Ja. V tem primeru bi se jaz vzdržal. Se pravi, imamo dva vzdržana. In kako pa ste prej glasovali tako, da lahko črtamo vaš glas od za ali oziroma od proti? Kako ste glasovali? Jaz sem glasoval proti, eh, ampak eh, želim, da me štejete med vzdržane. No prav, sedaj bomo glasovali o resolucijo, o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo poimensko. Glasujemo po imensko, glasujemo. Konec glasovanja. Osemindvajset za en proti. In sedaj mandat za začetek pogajanj. Po imensko glasujemo. Konec glasovanja. Imate mandat, gospa Gresle. 27 glasov za, 2 proti, nobenega vzdržanega in čestitamo vam za to uh, dobro opravljeno delo in upajmo, da se bodo pogajanja s svetom kmalo začela. In imate podporo našega odbora. To je zelo pomembno eh, besedilo, ki se nanaša na spremembo finančnih pravil in želeli bi, da bi ta nova pravila začela čim prej veljati tako, Eh, da bi bilo dobro, da bi svet čim prej sprejel svoje stališče in da bi lahko prišli do zaključka. Preveč časa je že poteklo. V določenih eh, primerjih bi lahko imeli izjemne eh, postopke in moramo najti ustrezne postopke za take nujne primere, tako da lahko izkoristimo javna sredstva, tako kot je treba. Generalnemu sekretarju se zahvaljujem, ravno kar je prišlo. Še nekaj glasov imamo. Gospa Gardija Zabales, ali lahko glasujemo skupaj o vseh teh treh eh, predlogih? Očo transferencijas ke votar, seis de ellas. Ja, hvala lepa. Osem transferov, šest globalizacij, To smo ravno kar izglasovali in potem eh, druge se nanašajo na ribiške eh, razume in na Madagaskar. Mislim, da lahko glasujemo o svežnjo. Niste proti temu. No, dobro. Glasujemo poimensko. Skutaj tu ve. Glasujemo. ste že omaknili um-, kartice. Na začetku sem si dovolil reči, da bomo o tem glasovali eh, poimensko in da bi bilo dobro, če bi pustili kartice v, v napravicah. Ste vsi glasovali, sedaj je konec glasovanja. In s tem smo o teh treh tekstih eh, glasovali. Gospa Holmajer dobi besedo, prosim, za ombudsmana in za uh, sodišče. Pozicunda. Najlepša hvala, gospod predsednik. Stvari smo nekoliko odložili, ker sem sama tudi imela še nekaj vprašanj. Najprej, kar zadeva prenos v zvezi z ombudsmanom, gre za uh, odpust uh, oziroma. Uh, zmanjšanje števila zaposlenih iz poslovnih razlogov. Eh, ne gre tu za kakršenkoli disciplinski ukrep, eh, to so informacije, ki sem jih dobila na svoje vprašanja. Finančno gledano je vse skupaj za nas pozitivno, kajti eh, finančno gledano tu ni bremen kaj ti to opuščeno mesto direktorja oziroma ta uh, opustitev, opuščeno delovno mesto se ne bo ponovno zapolnilo oziroma se ni ponovno zapolnilo, tako da so predvideni stroški nižji od tistega, kar je bilo načrtovano, tako da ta sprememba ne bo negativno vplivala na proračun. Uh, zato tu tudi mislim, da ni potrebno kaj dosti več razpravljati o tem. Torej, ta prenos lahko uh, eh, samo celoti podprem in upam, da ga bo podporil tudi odbor. No, kar pa za, torej, glasujemo najprej o prenosu sredstev v zvezi z varuhom človekovih pravic. Glasujemo. Če ste vsi glasovali, konec glasovanja. Torej 22 proti 1 in vzdržan, sprijeto. Gremo naprej na sodišče. Gospa Holmajer. Ja, eh, pogovarjala sem se s sodiščem, ker gre za stroške v večini 460 tisoč evrov. Gre za postopne spremembe v številu zaposlenih. Marca naj bi se začele spremembe in svet je tu podporil naše mnenje, da se mora pri sodišču nekaj spremeniti. Eh, od septembra letos 20, torej 2015 je predvidena zaposlitev 12 novih sodnikov. Eh, to eh, podpiramo in eh, sodišče bo se obrnilo še na nas, ko bo šlo konkretno za ta delovna mesta in za izkoristek finančne rezerve. Upamo, da bo tudi svet čim prej odločil, tako da ne bo prišlo do večletnih zamud. Smo pa prosili svet, oziroma sodišče, da nam predloži sinergetske učinke oziroma izboljšane ukrepe, kako uh, upravljati z dodatnimi stroški, ki jih bo prinesla zaposlitev 12 novih. Uh, Eh, sodnikov, torej sodišče bo še odgovorilo na ta naša vprašanja, tako da bomo prijeli več informacij. So pa ti stroški upravičeni, kajti tudi mi smo bili med tistimi, ki smo zahtevali več eh, sodnikov, v prihodnih letih naj bi se njihovo število še povečalo, kajti. Povid, predvideno je tudi še dodatna eh, okrepitev sredstev v prihodnjih letih eh, ravno na ta račun. Torej, veseli me, da smo bili s pobudo našega odbora, s katero smo začeli pred eh, nekaj leti uspešni in eh, vas pozivam seveda, oziroma pozivam odbor, da podpre tudi ta prenos. Hvala. Merci, madame Almeyer. Najlepša hvala, gospa Holmeier. Torej, končno bomo zaposlili nove eh, sodnike. Pravzaprav eh, potrebujemo trenutno 12 ali 13 sodnikov, ampak svet enostavno ni mogel priti do eh, tega sklepa in zdaj jih bomo imeli 28. Skratka, glasujemo o prenosu sredstev, glasuj, glasujemo poimensko, izvolite. Če ste vsi glasovali, je glasovanje končano. Nihče ni glasoval proti. Čestitke. Dobro. S tem smo zaključili z glasovanjem in z nami je gospod Klaus Vele, ki je generalni sekretar Evropskega parlamenta, z nami je tudi poročevalec gospod Depre. In če gospod Depre nima želje, da bi podal kakšen uvod, potem kar dajem besedo generalnemu sekretarju. Izvolite. Ja, herzlichen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, prosili so me naj pripravim predstavitev glede smernic. Skratka, gre za splošno usmeritev, za filozofijo, za eh, temeljne, temeljna načela pri proračunu 2016. Zaenkrat, če nimamo konkretnih številk, konkretne številke sledijo v naslednji fazi proračuna. Eh, predsedstvo se bo marca ukvarjalo s prvim eh, osnutkom, potem bo prišlo do. Po, eh, spravnega postopka oziroma posvetovanja eh, Eh, in na podlagi tega postopka bomo potem aprila, upam, da lahko eh, sprejeli končne odločitve na plenarnem zasedanju. Seveda smo v stalnem stiku tudi s poročevalcem eh, za to področje, gospodom Deprejem. Morda najprej nekaj vodnih pripomp. Tradicionalno ima parlament na voljo 20 odstotkov upravnih izdatkov za Evropsko unijo. To je eh, dogovor, ki je star eh, četrt stoletja, torej 20 odstotkov petega razdelka in upravni izdatki lahko eh, v tem letu narastejo skladno z večletnim finančnim okvirom za 4 odstotke in pol, to je precejšen znesek. Torej, če bomo 20 odstotkov v celoti izkoristili, kajti v preteklih letih to ni bilo vedno tako, eh, bi torej lahko naš eh, proračun se povečal za več kot pet odstotkov pod predpogojem in to bom predlagal tudi predsedstvu. Eh, torej sam predlagam pa, in to bom povedal tudi predsedstvu, povečanje za 2,9 oziroma 3 odstotke. To bo moj predlog predsedstvu. Ne bom torej. Eh, predlagal, da bi v celoti izkoristili tisti odstotek, ki nam pripada. Kar zadeva samo strukturo smernic, imamo dokument, kjer eh, pravzaprav se spominjamo vsega, kar smo v zadnjih petih letih že storili, po drugi strani pa so tu eh, navedeni projekti, ki so v teki, teku in to je pomembno, ker gre pogosto za večletne projekte. E, gre sicer za stroške, ki jih plačamo vsakem letu, ampak razvoj teh projektov traja več let. E, to e, ne velja samo za nepremičnine, v, gre tudi za to, da imamo veliko novih poslancev in ne moremo Eh, domnevati, da vsakdo pozna eh, spremembe v zadnjih letih, tudi v predsedstvu ne, imamo veliko novih članov tudi v predsedstvu in eh, to je razlog, zakaj je ta dokument tako zapisan, tako da vsi vedo, kako je prišlo do trenutnih razmer. Kar zadeva poudarke, poseben poudarek bo na področju varnosti. V zadnjih petih letih smo tu uvedli vrsto sprememb. Pred petimi leti smo na področju varnosti imeli še enoto, to pomeni neko manjšo skupino ljudi. Iz tega je potem nastala eh, direkcija, zdaj imamo eh, generalni direktorat in eh, večina zaposlenih je internih. V preteklosti nismo. Eh, Eh, imeli več nadzora nad eh, osrednjimi eh, varnostnimi funkcijami, kjer je bilo to zaupano pod izvajalcem, zdaj pa se vse to izvaja v hiši in tako se bo tudi nadaljevalo. Tudi vse, vsi zaposleni na tem področju bodo zaposleni parlamenta, to pomeni, da bo šlo za ljudi, ki poznajo uh, Eh, parlament poznajo poslance, ki so lojalni instituciji, ki niso eh, novi, ki niso danes tukaj čez tri tedne, pa morda kje druge eh, na svetu, na komisiji. Tako da po mojem mnenju to pomeni pomemben korak naprej. Vseeno pa obstajajo primankljaji, ki jih moramo rešiti. To je tudi uprava že oktobra sporočila predsedstvu največji primankljaj je tu pri zunanjem varovanju stavbe, kajti kot uprava parlamenta seveda nimamo pravice in možnosti, da bi stavbo zaščitili od zunaj. Tako da tu potrebujemo sodelovanje z državo, ki nas gosti, torej ali tukaj v Belgiji ali pa v Franciji. V Franciji, v Štransburgu je to dokaj dobro razvito, mislim pa, da v Belgiji do eh, nedavnega to ni bilo ravno razvito, vendar pa po zadnjih tednih in vseh dogodkih eh, vemo, da se zaščita ne more začeti v zgradbi, ampak že izven zgradbe. Torej, ko nevarnost že pride v stavbo, so stvari precej bolj težavne. Tako da zdaj intenzivno razpravljamo z belgijsko državo, ki je začela s prvimi pozitivnimi ukrepi. Eh, pogovarjamo se o tem, kako bi izboljšali varovanje Eh, zunanjosti zgradbe in to bi vredno veljalo v optimalnem primeru za vse institucije, ne samo za parlament, ampak tudi za uh, svet komisijo, zato da bi bila raven zaščita, zaščite enaka, vendar pa tudi po uh, koncu uh, povečane nevarnosti oziroma povrnitvi na normalne razmere ne želimo se vrniti na tisto, kar smo imeli v preteklosti. Kar zadeva uh, vhoda na Ruverc in na Plas Luksemburg bomo varnost bistveno okrepili. To, kar imamo danes na voljo, ni skladno z najnovejšo tehnologijo. Tudi potem, ko nekdo vstopi že v zgradbo, mora obstajati možnost za dejansko kontrolo, tako da nihče si ne more izsiliti pristopa direkt, neposredno v eh, glavno stavbo. Uh, tako da bo tu prišlo do sprememb. Torej, eh, steklene pre, prepreke bodo bistveno više, uporabljalo se bo varnostno steklo in tudi na drugih področjih eh, bomo prišli na uporabo neprobojnega stekla. To so seveda stroški, eh, zadeve, ki prinašajo stroške, to smo upoštevali tudi v proračunu za 2016, ampak tu se bomo. Eh, potrudili, če je le mogoče, to upoštevati že v, pri prvi namestitvi določene upreme. Eh, eh, če pa to ne bo mogoče oziroma če bo šlo za nakladne spremembe, pa bomo to potem financirali v letu 2016, ker je to res eh, zelo pomembno. Potem so tu spremembe na področju informatike. Tu imamo vrsto različnih sistemov, ki se uporabljajo. E, imamo vrsto aplikacij, ki delujejo sporedno in niso vedno združljive, tako da potrebujemo en sistem, ki bo podpiral vse, to bo tudi terjalo investicije. In to je, eh, razprava o tem je predvidena za naslednje zasedanje predsedstva, upam, da nam bo to uspelo. Govorili bomo tudi o vprašanju badžev, torej eh, vstopnih izkaznic, te, ki se uporabljajo zdaj, so zastarele, potrebno jih je nadomestiti z novimi in potem je tu vrsta vprašanj, ki se zastavljajo v zvezi s tem, katere informacije bomo zbirali, kako se bodo te informacije hranile, kdo bo imel dostop do njih, to so občutljiva vprašanja in nedvomno bo moral o tem govoriti tudi še predsedstvo, preden bo sprejeta dokončna odločitev, ampak domnevam, da bo predsedstvo vredno že na naslednjem zasedanju 9. marca odločalo o tem, sicer pa se bo to zgodilo na aprilskem zasedanju. To bo seveda tudi vplivalo na proračun za 2016. Potem nadaljna tema. Sekretarjat Naši stroške smo v zadnjih letih zamrznili, zadnje povečanje sega v leto 2010 in pa leto 2011 je eh, bil eh, znesek povečan. Če želimo na tem področju kaj storiti, in to gre seveda za politično odločitev, potem je leto 2016 za to primerno, kajti v letu 2016 imamo nobenih izrednih obremenitev. Torej ne bomo plačali, bomo kvečemo za določene prehodne ukrepe za eh, poslance v odhanju, ampak to je predvsej omejeno. Nimamo pa tudi še pravzaprav eh, večjih izdatkov za prihodnjo kampanjo, ampak v vsakem primeru gre za politično odločitev, ki jo mora sprejeti predsedstvo. Eh, predvideli smo nekaj manevrskega prostora za to, ampak od predsedstva je odvisno, kako se bo odločilo in um, to utegne potem eh, tudi še vplivati na proračun. Potem tretjič, kar zadeva zgradbo in logistiko. Od leta 2019 se bomo morali lotiti Eh, prenove skladbe PHS. Pred leti smo že eh, naročili tehnično ekspertizo, ki nam je eh, pravzaprav naložila, da to moramo narediti. Po, tudi zaradi dogodkov v plenarni dvorani v Bruslu je jasno, da je to zelo nujno. Gre zlasti za napeljavo, za vodovod, za ogrevanje. S tem je veliko težav. Ehm, večkrat je prišlo do izpadov, predsednik je celo moral odpovedati obisk, ker ni bilo eh, ogrevanja. Eh, in tu so seveda možna popravila, ampak za naslednje eh, zakonodajno obdobje je potrebno predvideti sredstva za temeljito prenovo in potem je pametno seveda Eh, tudi to upoštevati in pogledati, katere odločitve je potrebno prej sprejeti, zato da bo mogoče leta 2019 to prenovo um, izvesti. Gre za šesto pisarn, gre za plenarno dvorano, eh, nekaj dvoran za odbore. Eh, zlasti pa gre tu tudi za prostore za skupno rabo, za dogodke, za obiske in eh, težko si predstavljamo, da bi ne uporabljali vseh teh prostorov, ne da bi imeli možnost uporabljati neke alternativne prostore. Torej, potrebujemo nek načrt, ki bo omogočil postopoma, da potem leta 2019 celotimo prenove te zgradbe. Delovna skupina, ki se s tem ukvarja, se že eh, ukvarja tudi z srednjeročnimi načrti za eh, nepremičnine oziroma zgradbe. Zadnja različica tega dokumenta sega v leto 2010, tako da moramo zdaj razviti strategijo za to zakonodajno obdobje eh, in preko več let moramo predvideti, kakšne bodo eh, pričakovane zahteve, kajti kakršne koli spremembe ali nova, nove gradne ali prenova ali pa najem drugih prostorov, vse to eh, ima lahko dolgoročne posledice in to je potrebno načrtovati. Na začetku tega mandata smo nekako, nekoliko sprostili eh, pisarne poslancev, tisoč zaposlenih približno smo preselili iz osrednje zgradbe in tako smo imeli možnost dati na voljo poslancem približno 450 dodatnih pisarn, kaj ti razmere v nekaterih pisarnah so bile prej katastrofalne, pet ali šest eh, asistentov je delala v eni sami pisarni in po eh, belgijski delovni zakonodaji to sploh ni dovoljeno, ampak zdaj imamo 450 dodatnih pisarn. 300 eh, poslancev pa še ni eh, dobilo nobenih dodatnih prostorov, tako da je to še nekaj, česar se bomo morali v prihodnjih letih lotiti in tudi zato najti neko rešitev. Potem, kar zadeva uh, opremo, oprema, torej premična oprema, premična sredstva, ki jih imamo, uh, velik del je letos, uh, oziroma bo leta 2016 star 20 let tako da bomo veliko tega morali nadomestiti in to iz, lahko izkoristimo tudi za to, da zagotovimo več prožnosti v pisarnah za poslance. Kajti trenutno imamo uh, ponudbo za poslance, ki je za vse enaka, potrebe poslancev pa niso vedno povsem enake. Obstajajo poslanci, ki eh, potrebujejo eh, več mis, nekateri eh, Eh, želijo imeti možnost, da prostor izkoriščajo drugače v obdobju, ko so naprimer v svojem volilnem okrožju, torej potrebujemo drugačno premo, drugačno pohištvo, tako da bodo lahko poslanci na podlagi svojih zahtev se odločali o tem, kako oh, opremiti svojo pisarno, seveda znotraj nekega okvira stroškov, znotraj nekih omejitev, ampak vendarle obstajajo možnosti opremljanja, Eh, možnosti opreme, ki nudijo več prožnosti kot eh, dosedanja oprema in če bomo pohištvo in opremo že zamenjali, potem je prav, da upoštevamo potrebe in novosti. To je nekaj, kar še preučujemo in uh, verjetno bo to relevantno tudi za proračun 2016. Kot veste, smo še v prejšnjem predsedstvu sprejeli tudi novo strategijo za kantine in restauracije. Že leta Imamo tu enega monopolnega ponudnika, ki opravlja vse stvoritve, to ni najboljša situacija, če je vse odvisno od enega ponudnika, vedno je bolje imeti več ponudnikov in imeti možnost izbire. E, tu se pojavljajo deloma tehnične omejitve, zato ker smo pač doslej imeli samo eno kuhinjo, zdaj poskušamo se stvari lotevati postopoma, od eh, situacije, ko imamo enega ponudnika proti situaciji, ko bomo imeli več ponudnikov. In na koncu želimo doseči eh, večje število ponudnikov. Eh, tega ni mogoče storiti v enem koraku, ker potrebujemo seveda tudi ustrezno prilagoditev infrastrukture, ampak nov razpis naj bi bil zasnovan tako, da ne bomo več imeli enega monopolnega ponudnika, ampak več ponudnikov ki bodo tudi nudili različne koncepte in storitve. Postopoma se torej uh, usmerjamo v to, da naj bi ti, te ponudbe tudi pokrile stroške. Tudi tu smo že dosegli nekaj napredka, eh, ampak še več napredka bo potrebno doseči. Kar zadeva komunikacijo, maja 2014 smo prvič eh, izvedli dogodek za mlade, več tisoč mladih iz vse Evrope je sodelovalo, povratne informacije, ki smo jih dobili, so bile eh, izredno pozitivne in zelo hvaležen sem, da mladi, ki so imeli eh, možnost sodelovati, so tudi eh, Eh, imeli svoje predstavitve v številnih odborih. Veliko odborov jih je eh, povabilo in dalo možnost, da predstavijo svoje zamisli. To je zelo dobro delovalo in predsedstvo se je odločilo, da bi leta 2016 ta dogodek ponovili v Štresburu. Torej tudi to je potrebno načrtovati. Hiša evropske zgodovine domnevam, da bodo gradbena dela, torej strogo gradbena dela, končana letos poleti, verjetno še pred poletnimi počitnicami. Potem pa bo potrebno verjetno septembra namestiti steklo na zunanjo fasado, to ne bo motilo del v notranjosti, skratka od, od septembra naprej imamo približno eno leto, da namestimo razstavo, torej da um, opremimo prostore in namestimo razstavo tako da bi po leti 2016 potem lahko eh, imeli uradno otvoritev. Tudi v proračunu za leto 2016 bo potrebno pokriti nekaj stroškov, ne bo šlo toliko za gradbene stroške, ampak za eh, instalacijo, za namestitev eh, in za nakup razstavnih eksponatov, kajti nekaj teh bo potrebno tudi dokupiti. Potem se je predsedstvo odločilo za nov logotip za parlament, ki je bolj prilagojen elektronski komunikaciji. Ta logotip smo razvili znotraj parlamenta skupaj z uradom za objave Evropske unije. Skratka, stroški so bili relativno nizki, ampak eh, vseeno so pred predstavniki v predsedstvu zadovoljni. Skratka, marsikaj lahko storimo tudi v hiši. Ta no, logotip bomo uvajali postopoma, brez neposrednih dodatnih stroškov, torej že natisnene materijale bomo porabili, preden eh, bomo eh, prišli na nove. Bomo pa seveda zamenjali eh, logotipe, naprimer v prostorih za tiskovne konference in podobno. Domnevam torej, da bomo do leta 2016 lahko odprli tudi že nov bolj varen centr za obiskovalce. Trenutno namreč eh, avtobusi z obiskovalci prihajajo in potem eh, ti obiskovalci stojijo zunaj na dežju, v prihodnje ne bo več tako, kaj ti. Avtobusi se bodo ustavljali pri zgradbi Atrium. Eh, tam je samo nekaj metrov do vhoda eh, in tam je na voljo določena osnovna oskrba, to bo zaključeno do leta 2016. Za 2016 pa za odprtje hiše Evropske zgodovine potrebujemo tudi eh, dostopnost za vse obiskovalce, tu gre za invalide, za starejše, za otroke, za eh, družine, tudi večje družine. Torej, zagotoviti moramo dobro povezavo tudi med parlamentom in hišo Evropske zgodovine. Želimo seveda, da bi obiskovalci obiskovali oboje in tisti ki poznate pot od parlamenta proti hiši eh, evropske zgodovine veste da gre za strme stopnice ki niso primerne za vse skratka rešiti moramo ta problem tako da bo olajšan odstop od eh, ene zanimivosti do druge To že pripravljamo, ampak predsedstvo še ni sprejelo dokončne odločitve. Kar zadeva eh, ekspertize, eh, smo veliko naredili v zadnjih letih, okrepili smo eh, svoje službe, imamo tudi novo znanstveno službo, ki eh, je dostopna tudi posameznim poslancem. In vse to je seveda zelo pomembno, če želi biti parlament eh, polnopraven sozakonodajalec. Sicer veliko naredimo tudi s podporo ministrstva iz 28 držav članic, imamo pa težavo, ki je predvsej prisotna na nekaterih področjih in mislim, da na tem področju nismo do, dovolj pripravljeni, sicer gre za delegirane akte. Na področju eh, odbora za gospodarske zadeve. Zaradi vse zakonodaje sprejete v zadnjem mandatu pričakujemo oziroma se obetamo 400 delegiranih in izvedbenih aktov. Gre za sekundarno zakonodajo, ki pa je vendarle zakonodaja in parlament ima pravico vsaj reči ne. Torej parlament sprejema odgovornost s tem, ko dovoli, da nek delegiran akt stopi v veljavo in moramo si dati možnost, da preverimo, ali lahko podpremo dejansko predloge komisije ali ne. In to bo velik problem na področju odbora Ekon eh, po eh, vseh eh, velikih zakonodajnih aktih bo zdaj sedel drugi val zakonodaje, torej vseh sekundarnih aktov, delegiranih in izvedbenih aktov. Podobno pa se že nekaj časa dogaja tudi v zvezi z odborom za okolje. Tam je približno 600 izvedbenih in delegiranih aktov letno. E, torej, e, zelo podobno pa so številke tudi pri odboru za industrijo, odboru za promet. Skratka, na tem področju predlagamo predsedstvu, da bi oblikovali manjše strokovne službe, ki bodo pripravljale ta eh, material za poslance, zato da bodo lahko sprejeli politično odločitev. Kajti ne, samo zaradi prevelike delovne obremenitve ne moramo enostavno eh, spustiti vsega iz rok in stvari potrjevati, ne da bi kot zakonodajalec to podrobno preučili. Vem, da je to tudi nekaj, za kar se zauzema poročevalec gospod Tepre. Za konec še nekaj o jezikih. V zadnjih letih smo tu bili zelo učinkoviti, veliko eh, smo dosegli. Eh, s, Zlasti v primerjavi z drugimi institucijami smo najbolj učinkoviti. V prihodnje bomo morali veliko še vlagati v tehnologijo, naprimer na področju prevajanja iz 13 strani eh, originalnega besedila, ki ga dobimo v prevod, eh, petih strani ni več potrebno prevajati, ampak je mogoče prepoznati besedilo in dodati ustrezne prevode, ker gre za besedilo, ki je v enem ali drugem kontekstu že bilo prevedeno. To naredi sam računalnik, eh, seveda pod nadzorom, nekdo to pregleda, ampak pet od trinajstih strani eh, se prevede pravzaprav že z pomočjo tehničnih pripomočkov. To bo naraščalo in lahko narašča, če bomo to pospremili z ustreznimi naložbami v tehnologijo, tako da to moramo vsekakor storiti. Imamo 1200 zaposlenih na področju prevajanja, ki in karkoli bo tu zmanjšalo eh, količino dela in eh, višino stroškov, je dobrodošlo. Lahko vam tudi povem, da je prišlo do pogajanj med našimi eh, tolmači in generalnim direktoratom tolmačev o bolj pružnih eh, časih dela. Dosežen je bil začasen kompromis med tolmači in vodstvom generalnega direktorata in tudi ta pružnost nam bo pomagala pri dodatnih prihrankih. Kljub temu pa bomo seveda lahko še naprej ohranjali več jezičnost v vseh jezikih, kot jo poznamo doslej. In pa za konec še eh, kadrovska služba. Tu želimo digitalizirati vse procese in dokumente. Trenutno ni tako, samo nekaj vsebin je. Um, ehm, Neko vsebin je takih, ki segajo še v 70, morda 80 leta, uh, Eh, nekatere stvari so bistveno bolj napredne, ampak tu potrebujemo dosledno digitalizacijo in novi generalni direktor kadrovske službe si je zastavil ta cilj, da bo to dosežel, dosegal. Eh, prevzeli bomo informacijski sistem komisije, tako da ne bo stroškov lastnega razvoja, ampak vendar le, eh, naj povem približno, o kakšnem obsegu govorimo, samo na račun akreditiranih asistentov v prvem letu eh, je bilo sklenjenih 1700 novih pogodb. Seveda so eh, nekateri asistenti tudi odšli, skratka gre za ogromne količine dokumentov in tu si moramo seveda tudi olajšati delo na račun moderne tehnologije. Najlepša hvala. Lepo, gospod eh, generalni sekretar, za vašo predstavitev teh eh, širših smernic in eh, celotne med navednicami ovojnice, kar zadeva proračunska sredstva, moramo obvladovati te javne stroške, kajti eh, dejansko Evropa to zahteva od nas eh, in parlament je neke vrste delavnica, eh, v kateri dokazujemo, kako znamo obvladovati te stroške. Gospod Vilan je podpredsednik in je zadolžen tudi za proračun. Gospa Vilona naj bi sprijeli marca, ko bomo govorili o proračunskih proračunskem letu za naslednje leto, eh, za proračunske sredstva za naslednje leto. Torej, hvala lepa, eh, gospod generalni sekretar. Eh, zdaj bomo odprli razpravo in prvi, ki bo spregovoril, je gospod Manka. Izvolite. Hvala lepa. Gospod predsednik, generalni sekretar, spominjam se pred petimi leti, ko sem bil, Evrop, ko sem bil poročevalec za proračun za Evropski parlament za leto 2010, trgat ste imeli eh, velike načrte, naprimer za varnostno službo in eh, ste popolnoma eh, preuredili. Uh, to službo in jo ločili v obliki posebnega direktorata. Kot poročevalec takrat sem vam eh, postregel z vrsto eh, nasvetov in nalog, ki naj bi jih eh, izvedli v GDI-lo in pri varnostnih službah. Verjetno niste odgovorni za vse to, kar se je zgodilo v zadnjih petih letih, ampak veste, kateri so bili rezultati revizije pri generalnem direktorju direktoratu INLO. Danes ste opisali strategijo za prihodnost. Tri odstotni povišek je odvisen od številnih projektov, o katerih se moramo še pogovoriti in jaz bi predlagal določena področja, kjer bi lahko zabeležili določene prihranke. Prepričan sem, da se spominjate, da v preteklosti, ko smo izvedli Eh, določene ocene, smo ugotovili, da bi bilo boljše za parlament, ko bi a, eh, a, eh, bil lastnik raje kot najemnik določenih stavb in zgradb. A, torej bolje bi bilo torej, a, imeti v lasti raje kot najemati določene zgradbe. Tole, glede na to, da imamo samo en vir, odkudar eh, prihajajo te zgradbe, potem eh, tvegamo, da bi lahko cene bile previsoke, ampak vi govorite o različnih podnudnikih, ki naj bi zagotovili možnost zmanjšanja teh stroškov in torej to bi bilo potrebno upoštevati pri oblikovanju politik. V v evropskih eh, volitvah. 409 eh, evropskih poslancev se je umaknilo, ker niso bili ponovno izvoljeni in eh, povedali ste, da eh, bomo posledično lahko zabeležili določene prihranke 1,8 milijonov evrov, ki jih ne bomo potrebovali več v letu 2016. Tako bi lahko imeli določene rezerve, ki bi jih lahko namenili za druge eh, namene. Tako kot sem že povedal v preteklosti svoj čas, torej uh, januarja so poslanci namenili uh, več sto vprašanj eh, komisiji, 2,1-2,5 milijonov evrov je na voljo samo za januar. Ali nam lahko poveste od teh 2,1-2,5 milijonov evrov, koliko je bilo namenjeno komisiji in koliko eh, parlamentu? Imamo občutek, da včasih poslanci postavljajo vprašanja samo zato, da povečajo a, eh, š, svojo uvrstitev na lestvici med navednicami, kajti. A, um, za določene eh, naloge, ki jih opravljajo poslanci, prejemajo določene točke, eh, naprimer pri modernem kartonu in tako dalje. In zato uh, um, ne bi želel, da stvari delamo samo zato, da izboljšujemo naš ugled. Seveda ljudje bi morali postavljati vprašanja komisiji. Uh, Eh, ampak če eh, ta vprašanja ne bo potem objavljena na internetu, bomo s tem prihranili lahko tudi veliko, veliko denarja. Torej, želeli bi vedeti od teh eh, dveh milijonov, koliko odpade na parlament, koliko pa na komisijo. In potem tudi uh, vemo, da parlament je prisiljen prevajati čisto vse predloge sprememb. Vse predloge sprememb je treba spre, eh, prevesti v uh, jezike, v, uh, ki jih uporablja določen odbor. Včasih uh, prevodi niso pripravljeni pravočasni in včasih pa imamo predloge sprememb samo v enem uh, jeziku. In uh, torej. Ko, potem, ko smo že glasovali, tudi predlogi sprememb, ki so bili zavrnjeni, se prevajajo v vse ostale jezike. Ampak to je nesmiselno, tega ne potrebujemo. Dokazali smo skupaj s poročevalcem, da bi na tak način lahko prihranili eh, več milijonov evrov. Eh, že tretji sem bil izvoljen v Evropski parlament, to je moj tretji mandat in niti enkrat si nisem eh, prebral eh, zapisnika eh, različnih zasedanj. Ne vem, če kolegi prebirajo te zapisnike, morda samo en odstotek nas to počenje. In torej mislim, da bi bilo dovolj, da to imamo samo v elektronski obliki. Če nekdo absolutno potrebuje papirnato različico, potem lahko to za to zaprosi, ampak drugače vsta papir se znajde v smetnjaku. To so nepotrebni stroški stroški. In eh, veliko več bi lahko še povedal o, o eh, uporabi papirja, ampak eh, veliko lahko postorimo za e-mas, eh, tako da uporabimo manj papirja. Eh, imam eh, nek osnutek dnevnega reda, potem imamo plenarni dnevni red za štiri dni, potem imamo celoten dnevni red in povzetek dnevnega reda. In torej to je veliko, veliko dokumentov, veliko stvari, ki jih je treba prebirati ki, in, in to tirja veliko energije, da se sploh ustvari, da sploh nastane. Torej to je stvar, o kateri bi morali premisliti mislim, da bi lahko uh, še dalje uh, razmišljali o tem, da zamrznemo določena nadomestila, ki gredo poslancem. Uh, to je uh, stvar, o kateri moramo tudi mi poslanci odločati. In potem inflacija nam lahko tudi pomaga v skladu z zadnjimi napovedmi prihodnje leto. Inflacija v evroobmočju bo znašala 1,1 odstotek. To seveda lahko tudi doprinese k temu, da a, a, skrčimo stroške. Zahvaljujemo se vam za delo, ki ste ga opravili in za vse to, kar ste dosegli v zadnjih petih letih in a, držimo pesti, upamo, da bomo lahko še več dosegli v naslednjih letih. Pa še nekaj bi dodal. Včeraj sem eh, imel neko predstavitev, eh, sem prisluhnil eh, neki predstavitvi, ki jo je imela knjižnica Evropskega parlamenta. Leta 2007 smo predstavili predlagali eh, upravljanje z znanjem, ki ga ima Evropski parlament. In to je nekaj, kar smo tudi dosegli in eh, udejanili. Zdaj člani lahko prejemajo informacije v zelo kratkem času. Postavite vprašanje v treh urah, dobite odgovor. To je čudovito, izjemno, to je priložnost za kolege, ki jo morajo res kolegi izkoristiti. Eh, in dejansko lahko lahko eh, prejemate tudi opozorila o tem, katere informacije so, eh, nove informacije so vam na voljo na tistih področjih, ki ste jih zaznamovali kot zanimive za vas. In torej se vam res zahvaljujem za vse te dosežke in za vse ostalo, kar eh, vam je uspelo uresničiti. Hvala lepa. Gospod Depre, izvolite. Euh, Hvala lepa, predsednik. In eh, hvala lepa tudi generalnemu sekretarju. Moram se eh, opravičiti, ker čez nekaj minut bom moral zapustiti dvorano. Imam ob 14.30 eh, neko obveznosti in si ne, si ne moram dovoliti, da bi zamudil. Naj povem generalnemu sekretarju, da sem zelo cenil njegovo predstavitev, ker je bila jasna, dobro strukturirana in tudi zelo spretna. E, torej, kar zadeva prioritete, sicer smo že imeli priložnost kar nekaj povedati o tem, ampak mislim, da smo številni tisti, ki mislimo, da določene prioritete so še bolj pomembne kot ostale. Torej, varnost, seveda to ustreza vsem, varnost pri dostopanju do zgradb in zunanja varnost, ki je odvisna od pogajanj z državami članicami, seveda, oziroma z državo gostiteljico. In, ampak, ampak eh, ste spregovorili tudi o a, eh, informacijskih tehnologijah. Če govorimo o kibervarnosti, potem Evropski parlament ne dosega ravni, ki bi bila čisto na samem vrhu. In torej to je področje, pri katerem bo treba opraviti določena preverjanja in presoje in določene spremembe, ki se mi zdijo prepotrebne. Popolnoma se glašam z vami, eh, ko govorimo o krepitvi varnostne politike. Drugič, popolnoma se glašam z vami in in mislim, da tudi mnogi drugi so soglasni s tem, ko sem eh, spregovoril svoj čas eh, o delovnem programu, ampak seveda tukaj ne gre se že še za pripravo poročila. Torej, ko sem rekel, da je treba okrepiti sposobnost odboro, da izvajajo določen nadzor in vi ste podali določene konkretne predloge, o tem smo si imeli tudi priložnost neformalno pogovarjati, ampak eh, dejansko določene prioritete, ki ste jih izpostavili, lahko okrepijo upravno zmogljivost za to, da bo lahko lahko evropski parlament bolje nadziral izvajanje evropske zakonodaje. In tudi vam čestitam, gospod generalni sekretar, glede tega, kar ste povedali v zvezi z boljšimi delovnimi pogoji za poslanca. Mislim, da objektivno nekateri izmed nas, ki so še vedno, ki jim je še vedno usvojeno, da a, preživijo dober del svojega dneva v majhni pisarni, a, pač nimajo niti možnosti, da dostojno sprejemajo svoje obiskovalce in da imajo neko delovni a, sestanek z normalnimi, v normalnih pogojih, s svojimi sodelavci, torej z zelo cenim, kar ste povedali eh, v zvezi s tem. Imamo še vedno 300 poslancev, ki eh, še vedno delujejo v zelo, zelo majhnih prostorih. Tako, za zabavo. In eh, torej, potem ste predlagali tudi to možnost fleksibilnosti pri nabavljanju prihodnje, torej nove opreme in pohištva ampak eh, tudi vi ste predlagali neko povišenje 2,93 odstotke. Zakaj? Torej, ta, to povečanje Euro, proračuna Evropskega parlamenta bo izvedeno v funkciji dodatnih potreb, v funkciji indeksacije in uh, morda nekoliko ma, ma, manj pa na podlagi uh, uh, varčevanja. Um, seveda, vi ste omenili, da bi lahko zabeležili določene prihranke v nekaterih sektorjih. Torej, danes se ne bom izglasil, vzve, izrazil v zvezi s to številko 2,9 odstotkov, ker to ni še dokončno, ni potrebno, da sežemo tako daleč. Potem imamo tudi občutljivo temo, občutljivo temo, to smo že povedali. Uh, in to zadeva povečanje nadomestil za sekretarjat. Torej, eh, komisiji sem že posredoval določene podatke, sem preverjal to, kako se izračunavajo ta nadomestila in sem prišel do določenih presenetljivih eh, zaključkov in sicer da določeno število naših kolegov, eh, to velja bolj za določene skupine kot za druge, preveč ulagajo v lokalne asistente in ne ulagajo sploh v akreditirane asistente torej to je povsem normalno znotraj parlamenta nimajo možnosti uh, imeti stalnega stalnih sodelavcev ki lahko redno pripravljajo eh, njihovo delo v funkciji so zakonodajalca in torej uh, ko gre za povišanje zneskov nadomestil za sekretarjat potem bi zahteval v celoti v vseh razpravah ki jih bomo imeli s predsedstvom da določimo bolj natančna pravila cilja in lahko še nekaj povem v zvezi s tem. Imamo neko usmeritev, ne bi imel eh, nikakršnih eh, nasprotovanj glede tega, da povečamo naprimer sredstva za, eh, za asistente, ampak ko ugotovim, kolikšno, kako veliko je število lokalnih asistentov, ki jih imajo nekateri poslanci in lahko tudi objavim te podatke, potem se sprašujem, kdaj se bomo ustavili, kaj sploh želimo, kako daleč želimo iti. Torej imamo neko popolno nesorazmerje med številom enih in drugih. Se mi zdi absolutno nespremljivo in mislim, da pred javnostjo smo zelo ranljivi. Lahko vam dam tudi nekaj konkretne številke. Imam popoln inventar, kar zadeva akreditirane asistente in lokalne asistente porazdeljene po, del, po političnih skupinah in po poslancih. Želim imeti resno razpravo v zvezi s tem vprašanjem, kajti ugotavljam, da enostavno povečevanje eh, nadomestil za sekretarjat za to, da enostavno ohranjamo status quo, to je nespremljivo. Sveda, zdaj eh, ne bom zdaj se poglavljal v to, ampak to je stvar, o kateri se treba pogovoriti. Hvala lepa, predsednik, oproščam se, vas moram zapustiti. Ja, hvala lepa, gospode Pre, da ste spregovorili pred zaključkom razprave. Razumemo, da imate določene obveznosti, bomo poskusili pospešiti celotno zadevo. In, uh, ne vem, zdaj pa predlagam, da naslednji govorniki eh, spregovorijo za največ samo dve minuti. Gospod Tarant. Hvala lepa. Eh, ne, nič več kot dve minuti ne bom govoril. Hvala lepa, gospod Vele, za vašo zanimivo predstavitev o, o eh, par, proračunu Evropskega parlamenta. Imam en o, vprašanje in hkrati tudi sugestijo. O, kom eh, lahko se postavim v stik pri sekretarjatu za to, da eh, eh, imamo več odprtokodne programske opreme, ki jo lahko uporabljamo, kajti imamo tudi nekatere prostovoljce, ki se s tem ukvarjajo, ampak to lahko to storimo tudi direktno. Torej, s kom naj se postavim v stik, kajti kot vodja skupine za odprtokodno programsko opremo se ukvarjam tudi s tem. Torej, to bi zelo cenil gospod Grenetan generalni sekretar in potem pa vprašanje postopkov. Ali mi lahko povese natančno, eh, torej predsedstvo bo odločalo o preliminarnih številkah? In eh, ali obstaja možnost, da ta odbor za proračun lahko spremenite številka ali pa je to že eh, nekako togo in je predsedstvo že v celoti eh, odločilo o teh številkah. In potem zdaj danes nimamo estonskih tolmačev, torej lahko varno podam svoj predlog, drugače bi me morda kamenjali, ampak po mojem mnenju bi morali predlagati spremembo pogodbe, tako da bi v tem parlamentu imeli vse uradne jezike, ampak samo pet delovnih jezikov, francoščino, angliščino, nemščino, polščino uh, kot največji slovanski jezik in španščino kot prihodni jezik Združenih držav. In uh, potem Potem, če nekateri eh, pač eh, poslanci v volilnih okrožjih so dovolj neumni, da izglasujo nekega poslanca, ki ne govori nikakršno teh petih jezikov, potem eh, lahko plačujemo nekega asistenta, ki naj prevaja temu gospodu. Na tak način bi veliko denarja prihranili in veste, to je, to je vse, dve, te svoje dve minuti sem že izčrpal. Madame Olmeyer gospa hohlmeier. najlepša hvala gospod predsednik. naj povem da zelo podpiram razmislek v smislu boljše varnosti na vhodih kajti situacija trenutno je grozljiva zlasti vrtljiva vrata niti tehnično niti sicer niso uh, Eh, najboljša rešitev. Danes so 15 do 9, ko se tam naberajo vsi asistenti, stojijo v vrsti pred vrtljivimi vrati, zato da lahko sploh vstopijo. Skratka, mislim, da verjetno pri gradni niso računali s tolikim številom ljudi, tako da tudi z vidika varnosti. Eh, in tudi iz praktičnih vidikov ter tehnično gledano je prav, da to posodobimo. Uh, V tem kontekstu imam vprašanje, ali bi morda eh, preverili pri drugih parlamentih, kako je to bolj eh, sodobno urejeno, kajti mislim, da imamo veliko zelo sodobnih parlamentarnih zgradb. Eh, in tam potem se lahko zgledujemo in vidimo, kako eh, lahko zagotovimo vhod, ki je praktičen in tudi v celoti varen. Eh, tako, da eh, zagotovimo, da nišče niti zunaj, niti znotraj ni ogrožen v primeru, če eh, bi prišlo do nekega napada. Verjetno vseh napadov ni mogoče preveriti zunaj, eh, preprečiti zunaj. Mora biti tudi sama zgradba temu prilagojena in bolj varna kot je zgradba. Bolj varni so tudi varnostniki, ki jo varujejo od zunaj. Eh, Kar zadeva načrte za stavbo PHS, prosim, da uh, upoštevate, da danes obstajajo sodobni uh, sistemi oskrbe z uh, vodo, da je treba povsod imeti za pitje ustekleničeno vodo, zato ker je uh, voda iz pipe grozljivega uh, okusa. To je nedopustno. Če bomo torej že prenavljali, potem je prav. Uh, da eh, naredimo stvari tako, da v napeljavi ne bomo uporabljali problematičnih snovi, kajti vodo res potrebujemo povsod, v vsaki pisarni, v vsakem prostoru. In pa še zadnja točka. Eh, zelo me veseli, da bomo imeli prostor več kot za eno uh, da bomo dobili več kot eno kuhinjo, eh, sploh tisto, kar je na voljo v izven centralne zgradbe, ni, res ni prilagojeno potrebam stavbe, ki gosti vsak dan deset tisoč ljudi. Najlepša hvala, gospod Vali. Hvala, predsednik. Bom res eh, zelo hiter, ker eh, ugotavljam, da imamo več časa. Naj povem nekaj v zvezi s triodstotnim poviškom proračuna. To se mi zdi pretirano, predvsem v trenutku stagnacije oziroma deflacije. In eh, torej mnoge države so črtale naprimer eh, in rezali na, eh, na plačah in eh, pokojninah, zato se mi ne zdi pametno, da parlament ne razmišlja o tem, da ohrani nespremenjen proračun v takem težavnem trenutku za Evropo. In potem naj še nekaj vprašam, glede na to, da so volitve še daleč. Nisem razumel, če mi lahko posem boljše razložite stroške, ki ste jih omenjali za kampanje in volitve, ker ta točka mi ni posem jasna, morda mi lahko stvar nekoliko razjasnite spomnite. Potem slišal sem tudi govoriti, da nekatere skupine želijo zaprositi eh, za poviča, povišanje nadomestil za eh, poslance in za sodelavce eh, v skupini. Seveda zavedam se, da imamo pomembno ulogo, ampak iz podobnih razlogov, ki sem jih prej navedel, to je trenutek, ko bi morale institucije biti za zgled. Kar zadeva splošne stroške, jaz sem sicer eh, novinec in stvari eh, šele spoznavam, vsekakor ugotavljam, mislim, da tukaj nimamo eh, stvari zelo pregledno predstavljene. Zato morda, če bi uložili in priložili vse fakture na tak način, mi zagotovili večjo preglednost za institucije. Potni stroške eh, ne bi lahko poiskali določene možne sporazume z letalskimi prevozniki, kajti ugotavljam, da so to stroški kar visoki. Vem, koliko eh, porabijo Eh, recimo koliko tudi sam eh, porabim za svoj letalski prevoz, eh, ko moji sodelavci razvirijo zame. Mislim, da bi morali se temu izogniti, recimo moramo raje potovati ne v poslovnem razredu, ampak raje v bolj poceni razredih. To bi bilo ehm, prav gotovo pohvalno. In potem še eno vprašanje, torej Strasburg. Vem, da v Strasburgska palača, kar zadeva varnost, je pokrita strani strani eh, francoskih eh, oblasti. V Belgiji pa eh, mislim, da bi morala Belgija prevzeti dober del vseh stroškov za zunanjo varnost za te zgradbe, ki jih imamo tukaj v Bruslju, glede na to, da vse institucije tu v Bruslju dopri, do, bistveno doprinašajo k um, belgijskemu gospodarstvu. Um, potem tudi klimatizacija. Ugotavljam, da je večkrat klimatizacija stalno prižgana morda bolj učinkovit eh, način eh, uporabe bi bil, eh, bi bilo, bi bilo pač zaželeno, potem vse te plastenke, to je tudi velika potrata in želel bi vedeti tudi, koliko, kolikšen bo letni strošek za nekatere druge vidike povezane z zgradbami in tudi želel bi vedeti, kolikšna je dodana vrednost za parlamentarjem. Hvala lepa, gospod Rubik. Danke, Najlepša hvala, zlasti hvala generalnemu sekretarju za vse, kar je povedal in eh, tudi zato, da je rekel, da je potrebno več prožnosti, kaj ti obstajajo poslanci, ki zelo veliko delajo, ki so zelo angažirani in ki res najemljajo svoje odločitve. Obstaja pa seveda tudi druga plat in zato so zahteve poslancev. Eh, zelo različne, nekateri delajo zelo veliko, drugi zelo malo in vmes je potem še velika skupina tistih, ki jih eh, stvari resno zanimajo. In eh, zato mislim, da bi morali tudi pri eh, stroških za sekretarjat eh, bilo tako, da vsak poslanec sam odloča, koliko zaposlenih potrebuje in kako najbolj učinkovito upravlja svoje delo. Če nekdo eh, Eh, ki ne vidi potrebe, potem ne bo zaposlil nikogar, bo parlament lahko pri tem veliko prihranil. Eh, bistveno bolj pametno bo to, kot pa da ljudje brez dela sedijo na okrog, ampak eh, ravno zato je potrebna ta prožnost. Moramo pa seveda določiti tudi zgornjo mejo, do, kakšna je zgornja meja za zaposlitev tudi visoko usposobljenih uh, asistentov ali uh, eh, osebe sekretarijata. No, morda bi kdo prišel na idejo, da zaposli kakega zunanjega ali pa finančnega ministra in verjetno je tu potrebno predvideti kakšno mejo. Pomembno je tudi izboljšati varnost v naših zgradbah. Vsi, pozna, vsi imamo uh, Eh, svoje naprave, telefone, tablice in eh, enostavno nas je mogoče vse prepoznati na podlagi teh naprav. In to se lahko uporabi. Eh, vem, da naprimer v Avstraliji imajo tu tak sistem, da kdorkoli prečka kontrolo, se, prepozna njegovo, se ga prepozna in varnostnik dobi se mu odpre okno z določenimi eh, osnovnimi podatki in sliko. To je zelo enostavno. Kar zadeva potne stroške, mislim, da bi pri obračunih lahko uvedli nekaj poenostavitev. Eh, ravno pred nekaj dnevi sem dobil eh, neko staro zadevo iz lanskega leta v zvezi s parlamentarnim zasedanjem tu v, parlament, v Bruslu. Eh, ni mogoče, da se kontrola izvaja eno leto po samem dogodku. Mislim, da je potrebno tu biti bistveno bolj učinkoviti in da mora tudi pregledi slediti eh, v krajšem času. Uh, kar zadeva potovanja, je zelo pomembno, da eh, poslanci potujejo po svetu, da se naučijo, kje kdo kaj eh, eh, zna narediti ali zasnovati bolje in mislim, da je prav, da imamo možnost vsaj še enega sodelavca iz parlamenta vzeti s sabo. Hvala lepa, gospod Gardja Zabal. Hvala lepa, predsednik, samo dve vprašanji, ker smo že presegli čas, ki smo ga imeli na voljo. Ko je generalni sekretar spregovoril, je poudaril, da je treba ukrepiti ali ustvariti določene službe za, za to, da bomo kos delegiranim aktom, ki nas bodo preplavili, potem tudi bi potrebovali več podpore za poslance. Ampak kaj to pomeni z ozirom na število zaposlenih? Kaj ti to bi moralo iti v štric z zmanjševanjem zaposlenih, ki ga bo potrebno izvesti po poleg drugih ukrepov. In še nekaj. Vprašanje. Eh, tudi jasli eh, parlamenta, vemo, da so čakalne liste zelo dolge. Kaj in imamo kaj novega v zvezi s tem, gospod Gajer? Čisto na kratko, tri odstotke se mi zdi precej. Vsi, ki veliko časa preživljate v Belgiji, veste, da so stroški v Belgiji indeksirani, torej prihaja do rednih porastov oziroma povišan stroškov elektrike. Zanima me, s kakšnim indeksom eh, računajo v letošnjem letu. To bo seveda vplivalo tudi na izdatke parlamenta in pa eh, drugo razmišljanje moje gre v podobni smeri, kot je ravno kar povedal gospod Rubik. Če drži, da obstajajo ljudje, ki v Bruslu ne zaposlujejo nikogar, pa imajo 40 asistentov doma, potem gre verjetno za nezakonito, nepotistično financiranje. Ne verjamem, da kdo v Bruslu sam naredi vse, potem pa doma potrebuje 40 ljudi za to, da to, kar on naredi tu v Bruslu, potem razloži volilcem in volilkam. Uh, skratka, imamo določene pravne podlage, ki zavezujejo poslence k temu, da zaposlujejo asistente tukaj oziroma, da če tega ne storijo, da jim določen del pavšala za asistente ne pripade. Hvala. Si, Gospod se, eh, generalni sekretar, slišali ste pripombe in vprašanja. Eh, ne bom eh, žalosten, če ne boste predolgo govorili. Hvala lepa. <clears throat> Se bom zelo potrudil, ampak eh, glede na to, da sem dobil vrsto vprašanj, to ne bo tako enostavno. Najprej vprašanje gospoda Manke, kakšen je bil rezultat revizije INLO? O tem smo govorili pred časom in rezultat je bil tak, da moramo bistveno več narediti na področju zdržavanja stavb. E, tu je e, prišlo do določenih spremem, ker če tega ne bi e, začeli uveljavljati v praksi, niti ne bi opazili, da je grozilo, da se strop v parlamentarni dvorani v Bruslu podre, kar bi lahko imelo grozljive posledice. Torej, uvedli smo določene spremembe, v preteklosti smo pač razmišljali o tem tako, da imamo pač nove stavbe, ki jih ni potrebno zdrževati. Eh, do tega, ko zdaj pač eh, vključujemo tudi stroške vzdrževanja in eh, ohranjanja pravzaprav. Kar zadeva stroške, lahko povem, da so zelo omejeni vključno s stavbo Konrad Adenauer v Luksemburgu. Večina uh, vsega dela, kar se opravi, je sklad, uh, torej se pokrije z prvotno predvidenimi uh, stroški, kar verjetno ni ravno pogost pojav. Potem spraševali ste po prihrankih. Uh, V zadnjih letih smo namerno rekli, da je potrebno biti varen in uvajati novosti. Želimo torej novosti, da ne bomo eh, zaostajali za napredkom, ampak vemo pa, da moramo zagotoviti prihranke, torej, da moramo preverjati stare stvari, zato da se lahko lotimo novih. Imamo, eh, s tem v mislih smo oblikovali prednostne naloge in eh, s tem smo se ustvarili predvsem manevrskega prostora, ki ga sicer ne bi imeli. To moramo početi tudi v prihodnje in izredno se zahvaljujem odboru za proračun, da kadar smo nakupovali zgradbe, da smo preseške izkoristili za to, da smo te stavbe predčasno odplačali zato, da nismo po nepotrebno plačevali obresti. Naprimer, 50 milijonov, ki jih odplačamo predčasno, nam prihrani 16 ali 17 milijonov eh, obresti za celotno obdobje financiranja. Tako da. Eh, tudi kar zadeva zgradbo Konrad Adenauer, upam, da bomo ostali zvesti temu načelu, kajti to do, dolgo in srednjeročno pomeni manjšo obremenitev. Uh, kar zadeva natančne obračune eh, in potrebe eh, stroškov za eh, poslance, kar zadeva potne stroške, tega ne poznam, ampak sicer smo se v zadnjih letih zedinili eh, da bomo eh, naprimer pri prevajanju predloge sprememb prevajali najprej samo v jezike, ki jih govorijo poslanci v pristojnem odboru in že s tem se prihrani predvsej denarja, tako da se dejansko prevede samo tisto, kar je potrebno in eh, ta zamisel, da se dela po potrebi, po povpraševanju je pomembna kajti ugotovili smo, naprimer, kar zadeva zapisnik plenarnega zasedanja, ki je bil samodejno preveden v vse jezike, odkar tega ne počnemo več, prihranimo skoraj 10 milijonov evrov na leto in tega še noben poslanec ni pogrešal, vsaj kolikor sem sam obveščen. Zapisniki v odborih se ne eh, tiskajo več samodejno, so na voljo v elektronski obliki in tudi s tem pravilom eh, bomo začeli na vseh področjih. Že v zadnjih petih letih smo za polovico zmanjšali porabo papirja, ampak mislim, da je, imamo tu še približno 10 odstotkov manevrskega prostora. Potem, kar zadeva predloge za varnost, slišali smo komentar, da potrebujemo več na področju kibernetske varnosti. To drži, tu bi se morali bolje odrezati. Uh, ni pa tudi ne povsem eh, enostavno če želimo posod eh, omogočiti mobilno komuniciranje in eh, dostopnost do vseh omrežij z najrazličnejšimi napravami torej to je potrebno stvari pretehtati ampak drži da moramo se tu izboljšati in še naprej vlagati hvala tudi za uh, vašo izkazano podporo in pa tudi, kar zdeva boljše delovne pogoje za poslance. Za 300 poslancev še potrebujemo dodatne prostore in res bi bila zelo dobrodošla, sodobnejša, bolj prilagodljiva oprema in pohištvo, kajti dosedanja je stara res 20 let. Potem, kar je bilo rečeno v zvezi s pravili za lokalne asistente, Eh, v zvezi s tem moramo še preučiti podatke in številke. Trenutno smo tu zelo prožni, morda celo preveč prožni. Eh, in ne more škoditi, če podrobneje pogledamo, kaj se tu dogaja. Gospod Starand je govoril o odprtokodni programski opremi. Veliko stvari Eh, oziroma v veliko primerjih uporabljamo odprtokodne sisteme. Sogovornik za to področje pa je generalni direktor za informatiko gospod Vjela ki tudi redno sodeluje v pogovorih in ne dvomim, da uh, se bo pripravljen pogovoriti z vami. Kar pa zadeva proračunski postopek, predsedstvo seveda najprej sprejme smernice in prvi osnutek, 9. marca je to predvideno, potem pa se seveda posvetujemo z odborom za proračun in v zadnjih letih nam je vedno uspelo priti do soglasja, se zediniti glede končnega rezultata, tako da uh, Eh, je tako predsedstvo kot eh, vaš odbor eh, podprl ta osnutek. Skratka, poskušamo doseči višino izdatkov, ki je spremljiva za oboje in ki še omogoča financiranje ključnih projektov. Kar pa zadeva spremembe pogodb in jezike, o tem ne morem govoriti, delamo na podlagi pogodb, kakršne so, ampak dokler te pogodbe so, kakršne so, si prizadevamo zagotoviti čim bolj učinkovito delovanje naših jezikovnih služb, zato da lahko zagotavljamo več jezičnost. Gospa Holmajer je omenjala vrtljiva vrata, v prihodnjih mesecih jih bomo zamenjali, stara so, niso več najsodobnejša tako da na področju vrat ne bomo čakali na leto 2016, ampak bomo v prihodnjih mesecih tu naredili zamenjavo. In eh, že pred časom smo naredili razpis, ki je bil uspešno zaključen. Pri oblikovanju novosti na področju varnosti se orientiramo po. Eh, najsodobnejših rešitvah in tu je za nas vzor eh, služba za zunanje delovanje. Oni so zadnji, eh, ki so eh, izvedli eh, oziroma eh, potrebovali vso to opremo in tudi oni imajo predvsej visoke zahteve do, za varnost in tu lahko računamo na napredek. In pa eh, Eh, vprašanje je seveda, kdo bo šel skozi kateri vhod ali vsi skozi istega ali bodo specifično dodeljeni, ampak to je potrebno rešiti interno. Potem, kar zadeva PHS in obnovo, več kuhin, eh, sodobno ravnanje z vodo, ja, ampak morali bomo razmisliti tudi o tem, ali bo eh, stavba PHS ostala taka, kot je ali pa bomo neke funkcionalnosti, ki manjkajo, eh, dodane zlasti na področju dvoran za eh, zasedanje odborov ali pa tudi dodatni dvoran za zasedanje eh, v okviru triloga. Tu pravzaprav nimamo vsega, kar bi potrebovali. Gospod Vali je omenjal tri odstotke. tu uh, imamo sistem uh, ešelonov, torej eh, določenih skupin, ker uh, Je koristno pa tudi pogodbe v Bruslju in Luksemburgu so eh, indeksirane, tako da to upoštevamo. Potem izdatki za volitve, to ni predvideno za leto 2016, to je tisto, kar sem pravzaprav poskušal povedati, da tisto leto takih izdatkov ni, tako da nam to omogoča, da uresničimo druge uh, naložbe. Kar zadeva financiranje sekretarijat, za sekretarijat, tu je politična odločitev, ampak pomembno je, da imamo omejitve eh, in eh, da eh, vendarle stvari zagotovimo v hiši, zato da pri najpomembnejših strokovnih zadevah ne bomo odvisni od zunanjih lobistov primeru sekundarne zakonodaje smo vedno zaprostavljeni svetu in eh, tu je pomembno, da se lahko obrnemo na zanesljive vire. Kar zadeva varnost, eh, pa je seveda eh, vloga Belgije zelo pomembna in vedno pomembnejša. O tem je bilo veliko govora v zadnjih tednih, kar pa zadeva vprašanje hiše evropske zgodovine. Tu imamo dogovor z odborom za proračun iz leta 2012, tako kar zadeva višino naložbe, kot tudi kar zadeva obratovalne stroške. Obratovalni stroški so bili takrat eh, opredeljeni kot 12,2 milijona evrov, tega se bomo držali. Je pa pomembno tu vedeti tudi, da je eh, število ljudi v parlamentarju tako velika, da je pravzaprav eh, zmogljivost presežena. Imeli smo več kot milijon obiskovalcev, število obiskovalcev je tako visoko, da zlasti pri šolskih razredih, ki želijo igrati igrice, eh, v določenih obdobjih spomladi moramo zavrniti več prošen za obisk, skratka tu imamo določene eh, pomankljivosti pri zmogljivostih in upam, da bo eh, hiša evropske zgodovine to spremenila. Eh, gospod Ribih, kar zadeva zgornje meje za plačila, tu obstajajo priporočila predsedstva, ki mislim, da se tudi izvajajo in o tem smo se konkretno tudi pogovarjali s posameznimi poslanci. Potem sodobna tehnologija eh, na področju varnosti, o tem sem že spregovoril. Torej in eh, tudi strinjam se z vami in to je predvideno, da lahko tudi vaši asistenti potujejo z vami. Gospa Zabjal je omenjala delegirane akte. Uh, ohranili, tri, torej, uh, ostali bomo pri uh, sedanjih načrtih za zmanjševanje števila zaposlenih. Uh, vsako leto en odstotek zaposlenih v organigramu, torej to bo za. Eh, to eh, spoštujemo, to počnemo, ampak to ne pomeni, da proračunski organ nima možnosti, če gre za nujne potrebe, vendarle ustvariti dodatnih delovnih mest. V prejšnjem proračunu smo to naredili na področju informatike, kjer smo tudi internalizirali določene storitve. Skratka, ta možnost obstaja, uporabljati jo je potrebno previdno, ampak verjetno bomo se tega poslužili tudi pri delegiranih aktih in deloma na področju varnosti. Potem vprašanje o e, jaslih trenutno imamo še petdeset eh, imen na čakalni listi želimo eh, omogočiti dodatne zmogljivosti za to, da bomo to odpravili. Pa še gospod Gajer vprašal je, kakšna je podlaga za indeksacijo deloma. Indeksacija izhaja iz vseh povečanj eh, v ešalonih, deloma gre za indeksacijo na podlagi pogodb in pa uh, večina naših stroškov uh, nastane v Bruslu in v Luksemburgu, uh, kjer pač indeksacija cen ni bila tako visoka kot na jugu Evrope. Predsednik me je prosil, da naj bom čim bolj kratek in jedrnat. Mislim, da mi to sicer ni uspelo tako, kot bi si on želel, ampak sem se res potrudil. Ne, ni vam uspelo, ampak bilo je vse zelo jasno. Gospod generalni sekretar, najlepša hvala za vse te informacije. Osebno bi rekel, eh, da moramo poskrbeti, da bo eh, parlament vzoren, kar zadeva finančna sredstva, kajti mi zahtevamo veliko žrtev od sodržavljanov, od nacionalnih vlad, ki eh, skušajo varčevati in zato moramo tudi mi tako delati. Hvala lepa, drugih vprašanj ni. Eh, je tudi tako je v redu. Najlepša hvala za vašo udeležbo. Naslednji sestanek bo 16. marca. Konec.